pozdravil naši sredi, vse predstavnike nacionalnih parlamentov, ki so prišli k nam na to izmenjavo mnen v okviru tega ciklusa evropskega semestra. To je ključni trenutek, ko je koordinacija prav tako kot uh, razprava med nacionalno ravnjo in Evropskim parlamentom še zlasti ustrezna, kot se vsi zavedate, se nahajamo v odločilnem trenutku, ko je svet sprejel eh, julija specifična priporočila za države članice in jih bo treba izvajati v okviru proračunskih zakonov e, in to po sprejetem postopku pod budnim očesom Evropske komisije. Istočasno pa se pripravlja tudi novi ciklus naslednjega semestra in sedaj se nahajamo tako rekoč na kritični točki spoja med obema semestroma in to je odločilni trenutek tako za ta odbor kot za celotni evropski semester, o katerem razpravlja ne le ta eh, odbor, temveč tudi celotni parlament. Gospod Kozat je poročevalec in bo v kratkem dobil besedo. Danes pa je naš namen slišati še vaša mnenja, preden se to poročilo dokončno sprejme v parlamentu, tako da bomo lahko tudi poročali oziroma obvestili Evropsko komisijo, kakšen je odziv na ta pretekli semester in kako bo to vplivalo na proračun v naslednjem letu glede na veliko število obiskovalcev iz nacionalnih parlamentov, bomo dali besedo po enemu predstavniku nacionalnega eh, parlamenta, predstavniku ali predstavnici. Prav tako pa prosimo vse govornike že vnaprej, da se pridržujejo določenega časa za govor, tako da bodo imeli tudi drugi priložnost spregovoriti. E, imate pred seboj kartico, ki jo dvignete zato, da sodelujete v debati, torej če želite razpravljati, izpolnite kartico in jo posredujte osebju tu zadaj najprej gospod Rozati, ki nam bo predstavil svoje poročilo. Največ deset minut imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi naj, najprej izrazim svoje zadovoljstvo na tem, da se lahko srečamo s predstavniki nacionalnih parlamentov držav članic, ter se z njimi pogovorimo o teh zelo pomembnih zadevah, o pomembnem delu evropskega semestra, ki je poglavitni mehanizem za koordinacijo nacionalnih gospodarskih politik med državami članicami. To poročilo, ki ste ga omenili, gospod predsednik, se nanaša na celo serijo dokumentov, ki sta jih eh, oblikovala tako komisija kot svet eh, in sicer že od decembra lani. Tu je šlo za dokument, ki je zastavil traso prihodnega dela in še zlasti dela na specifičnih priporočilih za države članice. Sicer je postopek tak, da komisija najprej pripravi nacionalno poročilo, upošteva pri tem nacionalne programe stabilnosti in konvergence, potem pa tudi na osnovi drugih pridobljenih informacij iz držav članic pripravi priporočila za svet, in sicer za vsako državo posebej, zato temu rečemo specifična priporočila za države članice. In potem temu sledi dokument, ki je bil produciran julija letos. V tem ciklusu evropskega semestra smo se posvetili predvsem o vrednotenju teh eh, priporočil za države članice, kot jih je pripravila komisija v skladu s sklepom sveta iz meseca julija. Glede na ta specifična priporočila lahko rečemo, da je njihov namen zagotoviti državam članicam tako vodstvo kot priporočila in nasvete, eh, kako oblikovati nacionalne politike, da bi se čim bolje soočile z izzivi, ki so pred njimi in izvajale najpomembnejše strateške prednostne naloge. Zaradi tega morajo specifična priporočila za države članice eh, vsebovati eh, vse pomembne elemente, ki izhajajo tudi iz letnega pregleda držav članic. Nanašajo pa se ta priporočila na dve poglavitni področji. Prvo je davčno-finančna politika, kjer gre za spoštovanje eh, pravil eh, iz eh, pakta stabilnosti in rasti, vključno s tako imenovanim šestorčkom in dvojčkom. Drugi del je namenjen tudi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in napredovanja v smislu doseganja ciljev, ki so bili zastavljeni v Evropa 2020. Letos je komisija v svojih specifičnih priporočilih odrazila tudi predhodne ocene, ki smo jih oblikovali v tem parlamentu in tudi bistveno izboljšala svoja priporočila v primerjavi s prejšnjimi leti. naj omenim dve kritični izboljšavi v letošnji priporočili. Kot prvo, objavljena so bila veliko prej kot lani, kar tri mesece prej. In eh, sprememba časovnice je zastavljena tako, da bi nacionalni parlamenti imeli več časa za razpravo o osnutkih specifičnih priporočil za države članice in bi tako imeli tudi čas, da oblikujejo svoje predloge oziroma sprejmejo sklepe, ki bi pomagali pri njihovem izvajanju. Druga pomembna sprememba pa je v tem, da so specifična priporočila veliko bolj osredotočena na ključne prednostne naloge. Komisija si prizadeva, da bi se izognila eh, oblikovanju preširokega seznama prednostnih nalog in zato se je odločila, da se bo sedotočila na ključne zadeve. Ta novi pristop komisije je tudi temu parlamentu pogodu in kot rečeno, ta priporočila komisije eh, so taka, da delimo mnenje s komisijo v številnih točkah. Tu gre naprimer tudi za vprašanje evrskega območja, čeprav ugotavljamo določene znake eh, izboljšanja stanja v gospodarstvu, ugotavljamo, da je to še vedno zelo na trhlih nogah in da bo treba storiti še veliko, da bi se Evropska unija lahko vrnila na pot trajnostne rasti. Drugi pomembni del priporočil, ki ga ta parlament prav tako podpira, je osredotočenost na štiri ključne naloge in sicer podpora naložbam, eh, gospodarski rasti, prijazna davčna konsolidacija, strukturne spremembe. To so torej ključne zadeve, ki jih najbolj potrebujemo v tem trenutku. S komisijo se strinjamo tudi v tem, da poročila o dosežkih pri izvajanju priporočil v država članicah niso ravno pozitivna. Vse države članice v tem zaostajajo. Naprimer, priporočila iz leta 2014 so po oceni komisije bila izvedena le v približno 20 odstotkih, še 15 odstotkov pa je bilo delno izvedenih. Eh, bil bi pa seveda zelo vesel, če bi od vas slišal, kaj eh, bi lahko storili nacionalni parlamenti, da bi se izboljšala ta stopnja izvajanja priporočil. Prav tako smo eh, s komisijo skladni v tem, da je treba izvesti strukturne reforme, prav tako jih je treba pospešiti. To pa je povezano tudi s strukturnimi reformami trga dela in pri reformah za izboljšanje delovanja notranjega trga ter pri odpravi ovir za prosto gibanje storitev in blaga. Eh, potem so tu še različna področja javnih financ, sistemi socialne varnosti, nacionalni pokojninski skladi, če ne omenim samo najpomembnejši prednostni nalogi. Eh, prav tako podpiramo priporočila eh, v zvezi z rastjo in konsolidacijo, kjer je treba še zlasti spodbuditi določene države članice v njihovih prizadevanjih. Eh, treba je priporočiti predvsem aktivnejšo davčno politiko in eh, uporabiti kontraciklični pristop v izvajanju davčnih politik v državah članicah, kjer eh, so močno pod mejo 60 odstotkov. Glede davčne konsolidacije so eh, priporočila zelo različna, kar seveda odraža tudi različno situacijo v državah članicah. Glede specifičnih eh, priporočil, pa jih seveda ne bom tukaj našteval po vrsti, tako kot se pojavljajo v poročilu. Naj povem, eh, da so dve najpomembnejši, še zlasti tisto, kar zadeva podjetja, mala in srednja podjetja. Zato smo tudi veseli Evropskega sklada za strateške naložbe, za katerega smo prepričani, da bo eh, močno stimuliral tudi zasebni kapital na tem področju, drugo prednostno področje pa je eh, institucionalno in zakonodajno okolje, ki naj podpira podjetništvo. To okolje bo treba močno izboljšati, zmanjšati birokratske ovire in izboljšati nasplošno pogoje za delovanje podjetij, za njihov razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest. Končno dajo 30 sekund. Podpiramo tudi eh, polno izvajanje teh priporočil. Eh, Zaenkrat ugotavljamo, da je slab rezultat posledica predvsem tega, da si države članice nekako niso usvojile teh priporočil eh, torej jih ne štejo za svoje in jih zato tudi ne izvajajo dobro. To bi bila lahko dobra podlaga za pestro razpravo. In tretje, sedaj predsednik prekinja govornika in pravi, imamo nova pravila glede uh, urnika, časa predvidenega za govor. Tu smo rekli, da bomo zelo dosledni in bo ta mehanizem povsem samodejno deloval. Toliko za vnaprej, to povem na mesto opravičila, ko bom izvajal ta pravila dosledno. Naslednji govornik ima na voljo pet minut in to bo veljalo tudi za predstavnike nacionalnih parlamentov. Gospod Alfred Stant. Hvala lepa. Stopne rasti v evroobmočju so nizke, industrijski kazalniki so boljše, kot smo pričakovali. Okrevanje je še vedno krhko. Evropski semester naj bi usklajeval gospodarski razvoj s spodbujanjem rasti. Leta 2015 naj bi priporočila za posamezne države začela veljati, objavljena so bila maja. Komisija želi proces poenostaviti, ta priporočila pa naj bi se pripravljala na poenostavljen način. Najpogosteje se v zvezi s tem pravi, da se ne izvajajo dobro ali pa da se sploh ne izvajajo. Eden od razlogov za to je, da nacionalne vlade ne prevzamejo lasništva nad temi priporočili. Še en razlog je morda, da ni popolnoma jasno, kakšna je strategija za pripravljanje posameznih priporočil. Ali si želimo spodbuditi gospodarstvo v celoti ali gospodarstvo države, za katere priporočilo velja. Čas je, da kritično ocenimo pripravo in vpliv teh priporočil. Priporočila bi morala biti boljša in bolj sprejemljiva. Ne samo zato, ker rezultati na področju rasti niso zadovoljivi. Tudi priporočila niso vedno zanesljiva. Naprimer, priporočila za posamezne države temelijo na preveč poenostavljenem pogledu, da strukturne reforme ne mudoma vplivajo na rast in delovna mesta. Torej, če bi vse države hkrati reformirale trge dela, bi nova delovna mesta imela učinek priliva po vsem evroobmočju. To ne drži. Socialne posledice priporočil se dejansko zanemarjajo. Preveč se posvečamo reformam trga dela, te reforme pa niso uspešno vodile do novega zaposlovanja. Strukturne reforme pa so po drugi strani spodkopale delovske pravice in vodile v prekerno delo. Reforme ne morejo več biti predstavljene kot ključne strukturne reforme. Bolj se moramo posvečati odpravi skritih monopolov, digitalizirati je treba vladno birokracijo, posodobiti je treba pravne sisteme, hkrati pa je treba spodbujati tiste, ki so gonilo rasti. Glavni problem je naslednji. Gospodarska divergenca raste v tej uniji, konvergenca pa bi morala biti glavni cilj. Sklep je naslednji. Nažalost, še vedno nimamo orodi, s katerimi bi se borili proti vrzeli med severom in jugom. Premiki proti večji uniji bi bili kontraproduktivni, če ne bomo imeli ustreznih politik. Potrebujemo tudi širši okvir, zato da zmanjšamo razhajanja v gospodarstvo. Če bomo imeli takšno politiko, potem bodo tudi države članice prevzele več lastništva. Hvala.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 Berem in sprašujem se naslednje. Kakšna je osnova za delo v posameznih državah članicah? Gledam ta velo priporočil. Naprimer Poljska. Imamo podatke o tem, kaj se je že izvedlo, kaj se še izvaja, kaj se še ni izvedlo, kakšen je napredek, če sploh in tako naprej. Zanima me, kateri je odločujoči dejavnik na nacionalni ravni za izvajanje ali ne izvajanje danega priporočila. 5 Poljska. Odpravljanje. pretiranega števila pogodb z področja civilnega prava. Zakaj je samo pri nas tako? Kako je mogoče to razložiti? Je to mogoče razložiti z gospodarskim stanjem Polske? Sprašujem se, kako države članice sprejemajo te odločitve. Zanima me tudi, dokolikšne mere se vlade čutijo odgovorne za izvajanje teh priporočil. Zdi se, da so priporočila zavezujoča, vsaj na politični ravni, zato ker jih je potrdil Evropski svet. Hvala. Thank you. Hvala. Novo pravilo, tako kaže, je zelo učinkovito. Poslanci se zelo dobro držijo časa za govor. Nils Torvalds pa je naslednji iz Alde. Ideja? Kje pa je? Niga, dobro. So we move to. Do you see her? Ah, ah, yeah, I have seen. My, is you taking the floor now? Okay, I have written here Marisa Matias, but uh, I give the floor. Izvolite. Demazi. Grazie Roberto. Um, I have uh, to... Hvala Roberto. Upravičujem se v imenu Marise, ker eh, danes ni prisotna, kakor bi človek verjetno pričakoval, smo mi kritični do pristopa evropskega semestra, ne strinjamo se z pozitivno perspektivo o evropskem gospodarskem okrevanju. Vidimo veliko tveganj navzdol, kakor je dejala tudi Banka za mednarodne poravnave. Tveganja navzdol se pojavljajo na finančnih trgih, ampak oceniti moramo, zakaj je evro območje tako slabo raslo tudi po mednarodnih standardih tudi potem, ko smo uvedli vrčevalne ukrepe in reforme. Tudi trojka je podala pričakovanje, da svežen, ki je bil sprejet z Grčijo, ne bo vodil do pozitivnih rezultatov, ampak bo povečal slabe razmere. Plače bodo še vedno nizke in še vedno ne bomo dosegli cilja, da bi Evropa okrevala. Vidimo tudi veliko pomankljivosti, ko gre za razmislek o delu evroskupine. Pravna služba nemškega parlamenta je podala zanimivo mnenje. Evroskupina morda sploh nima pristojnosti za sprejemanje odločitev, ki jih je sprejela nima protokola, nima preglednosti, prav tako nima demokratične legitimnosti. In eh, postopek makroekonomskih neravnovesij, ta bi moral odražati tudi problem velikih izvoznih presežkov. Kaznuje se primankjaje, po drugi strani pa ne počnemo nič, da bi, naprimer, država kot je Nemčija, spodbujali domačo porabo. Vprašanje razmerja javnega dolga in zasebnega dolga se zanemarja. Na Irskem, na, por na Portugalskem je bila kriza, pa vendar tam ni bil razlog javni dolg. Prav tako se ne odobravajo krediti, to pa zato, ker finančni trgi niso bili liberalizirani. Imamo razpravo o uniji kapitalskih trgov in eh, do tega je prišlo ravno zaradi varčevalnih ukrepov. Zato potrebujemo ustrezen javni naložbeni program, zato da bomo spodbudili popraševanje. Evropski semester ponavlja recepte, ki niso delovali v preteklosti in ne bodo delovali niti v prihodnosti. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Zdaj pa nacionalni poslanci. Herbert Hirte iz nemškega Bundestaga. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala, da ste mi dali možnost, da spregovorim o evropskem semestru. Najprej želim povedati v imenu naše vlade, da je Evropski semester dober pristop, kaj ti prispeva k temu, da se konsolidirajo proračuni tudi v državah zunaj Evrope. To mi podpiramo. Po drugi strani to ne pomeni, da ne podpiramo naložbenih programov, z veseljem jih bomo podprli, vendar dolgovi morajo ostati v nekem raznu, razumnem sorazmerju. Dolgovi v dobrih časih so pristop, ki ga ne moremo podpreti. Drugič, o tem smo že govorili. Zelo smo zaskrbljeni, ko vidimo, da se priporočila evropskega semestra samo delno jemljejo resno izvajanje je pomankljivo in mislim, da bi tukaj morali zadeve še izboljšati. Tretja točka, kar zadeva konsolidacijo proračunov, v različnih mnenjih smo o tem že govorili, gre za naslednje. Ali bi odobrili res dolgov ali pa bo izstop iz evromoča neizogiben. Nekaj želim povedati. Članstvo v evru je treba in mogoče nadaljevati, dokler se najde pravi odgovor za neko državo, ki je v težavah. Postopek nesolventnosti za države je v pripravi, minister Šojble jih je že počasi predstavil javnosti. Mislim, da je oba pristopa mogoče združiti, kar zadeva konkretna priporočila za Nemčijo zaskrbljeni smo tukaj, kritizira se izvozni presežek Nemčije. Po mojem mnenju je to bolj znak eh, uspešnosti nemškega gospodarstva, kajti uspešnost se sedaj obravnava kot nekaj negativnega strani Evropske unije. Seveda je treba upoštevati argumente za to, ampak eh, politično to ne bo vodilo do cilja. In še nekaj, predhodni govornik je rekel, da ni demokratične legitimnosti evroskupine. To ne drži, to ni bila pravna služba, to je bila znanstvena služba in to sploh ni večina mnenja parlamenta, niti vlade, stališče parlamenta je popolnoma drugačno. Hvala. Uh, very... Hvala lepa. Vprašanje za vas. To ni kritika, ampak uh, v postopku MIP obstajajo postopek za presežek v bilanci. Zanima me, kaj menite o tem. Ja. Yeah. Ponovite vprašanje, prosim. Vprašanje je naslednje. Strinjam se, da ne smemo kritizirati države članice, če ji gre dobro na področju izvoza, ampak v M i P, imamo pa prak šestih odstotkov. To je največji dovoljeni presežek. Če je presežka več, je to že makroekonomsko neravnovesje. Kako odgovorite na to? To je tisto, kar sem omenil. Namreč gospodarski pogled komisije nam je znan. In uh, gre za psihološki pogled, da se kritizira izvoz. Seveda pa moramo pri tem vedeti, da je mogoče takšno gospodarsko stanje z vidika Evrope gledati negativno. Ampak v Nemčiji je pač tako, da je z političnega vidika to obravnavano negativno, kajti zdi se nam, da se tako kritizira uspešen sistem. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Marko Valli. Sì, grazie. Intervengo come shadow. Hvala lepa. Govorim kot poročevalec v senci za mojo skupino EFDD. Tudi sam želim spregovoriti o nemškem izvoznem presežku. To smo obravnavali v prejšnjih poročilih, poročilo Berez in tudi v prejšnjih besedilih. Že lani smo govorili o tem. To pravilo bi moralo veljati, vendar interesi velikih držav niso v skladu s pravili, potem se pač pravila zanemarja. Sprašujemo se, zakaj komisija ne ukrepa tukaj. To je neravnovesje, ki sega v samo bistvo monetarne unije. Evromočje ni bilo zastavljeno optimalno. Nimamo enotnih pravil in Evropska unija se seseda zaradi pomankanja pravil ali pomankljivega izvajanja pravil. Juncker je v sredo rekel, da brez evra ni Evrope in ni Evrope brez evra. Trenutno smo blokirani, iščemo načine, da bi rešili, kar se rešiti da. Zato, da bi države popeljali v mirnejše politične vode. Komisija nima postopkov v zvezi z presežki Nemčije. Tudi primer nizozemske je zaskrbljujoč. Poleg tega, seveda potrebujemo prožnost. To drži, ampak države članice potrebujejo nekaj manevrskega prostora, da lahko ustrezno izvajajo politike, če seveda želijo zagotoviti polno zaposlenost. Na to bi se morali osredotočiti ne samo na inflacijo. Strukturne reforme so bile proti liberalizaciji, mi pa si želimo socialno trajnostnih reform, bolj delavcem prijaznih reform. Če bomo zagotovili socialno varnost, potem ne bo takšnih podob, kot smo jih videli v Grčiji, torej skrajne revščine in tako naprej. To še bolj škodi gospodarstvu in tudi ljudem. Zaradi tega se seveda pojavljajo potem skrajneži in ekstremistična mnenja. Zelo pomembno je, da imamo dialoge, da razumemo, kakšne so razmere na področju monetarne unije. Seveda pa moramo spregovoriti tudi z državami članicami, da vidimo, kaj bi lahko storili. Ali želimo kaj storiti, ali pa bomo ostali pri teh protislovjih. Imamo proračun, ko različni nacionalni interesi igrajo zelo pomembno logo, ko razvijamo regionalne interese in tako naprej. Evropa ne bo rasla in če ne bo rasla, bodo evropejci podali svojo sodbo. Hvala, Barbara Kapele. Hvala lepa, gospod predsednik. Od poročevalca smo slišali, da je 12 odstotkov priporočil leta 2014 bilo izvedenih, 14 odstotkov pa delno. Torej, stopnja izvajanja je skoraj 25 odstotkov. To ni dovolj. Poročevalec ima priporočila, da bi rešitev lahko bila naslednja. Številko bi povečali tako, da bi razširili vlogo nacionalnih parlamentov pri pripravi nacionalnih načrtov reform. To je zelo smiselno, več govornikov je to že omenjalo, namreč, da bi več odgovornosti dali v roke državam članicam, kajti ta lastna odgovornost je dobro merilo za izvajanje priporočil za posamezne države. Ne smemo pa biti naivni. V veliko primerih ne gre za to, da države članice ne želijo izvajati reform. Obstajajo politične okoliščine, naprimer volitve, vlade kasneje v zakonodajnem obdobju niso pripravljene izvajati boletjih reform in tako naprej. To so reforme, ki bi bile potrebne in To velja vse od Evropske centralne banke do Evropskega parlamenta. Vsi potrebujemo rast, zaposlenost in konkurenčnost. Strukturne reforme so zelo pomembne in še nekaj priporočila za posamezne države vodijo do konsolidacije proračunov in to je dobro. Omenja se šesterček in dvojček. Če nam bo to uspelo, če nam bo uspelo ta priporočila izvesti, potem bomo spet konkurenčni in poročevalec ima prav. Za države članice, ki so danes tukaj, je to zelo pomembno. Namreč ta priporočila bi morali objaviti prej in da se posvečajo prednostnim nalogam, torej konsolidaciji proračunov za poslovanje in rasti. To bi bil dober korak za to, da stopnjo izvajanja priporočil dvignemo. Tako bi tudi države članice imele več vloge pri izvajanju teh eh, reform in eh, nacionalni ak tisti, akcijski načrti bi prav tako lahko odigrali pomembnejšo vlogo. Hvala. Hvala. Katri Kulmini, če sem pravilno prebral ime. Iz Finske, izvolite. Hvala lepa. Smernice komisije za naložbe, večja zavezanost strukturnim reformam ter fiskalna politika na finskem. Tudi za novo vlado izvoljeno aprila je to ključna prednostna naloga. Soočamo se s problemi na finskem komisija je podala nekaj kritičnih pripomb. To smo rešili in eh, v naslednjih štirih letih bo to naše vodilo. Reforma socialne in zdravstvene politike je ključnega pomena, vendar izvedli bomo nekaj bolečih rezov, zmanjšali bomo javne izdatke v višini 4 milijarde evrov. To je zelo veliko za takšno majhno državo, kot smo mi. To bo v štirih letih, leta 2021, bo stopnja zadolženosti v naši državi močno upadla. Do leta 2030 bomo porabo zmanjšali za 10 milijard. Zmanjšanje birokracije povečanje pristojnosti lokalne skupnosti, to je pomembno. Ampak samo zrezi ne bo šlo. Potrebujemo nove naložbe, potrebujemo nove ključne projekte, povezane z zaposlovanjem, digitalizacijo, gospodarstvom. Veliko se dela na tem področju na finskem. Kar zadeva priporočila komisije, trenutno finski parlament razpravlja o reformi pokojninskega sistema in o pomembnih vprašanjih na področju trga dela. To je zelo resno vprašanje za celotno Evropo. V severni Evropi smo zavezani temu, da bomo stvari izpeljali tako, kot je treba. In upoštevali bomo priporočila komisije, pa tudi vladni program je zelo dober in storili bomo vse za to, da bi izvedli skupne smernice, vendar čas je res zahteven. Hvala. Hvala lepa. Govorite lahko pet minut, ampak v redu. Paolo Gualtieri, Italija. Hvala lepa. Strinjam se, da je prišlo do nekaj pozitivnih sprememb pri pripravi priporočil za posamezne države in tudi v postopku evropskega semestra. Ampak, kar zadeva moje mnenje, mislim, da obstaja še nekaj pomanjkljivosti in ta postopek lahko še dodatno izboljšamo. Naj vam podam primer. Več priporočil v zvezi z evromočem in Evropo v celoti ne odraža stanje oziroma se ne odražajo v priporočili za posamezne države članice. Potrebujemo sistemske spremembe v evroobmočju in to se ne odraža v priporočilih za posamezne države. Naj vam podam primer. Prvič, prilagoditev v evroobmočju med državami s presežkom in državami s primankljajem. To je pomembno. To je ključnega pomena za popraševanje v Evropi in tudi za Evropo v celoti. Priporočila so splošna, nejasna. Naprimer, še posebej za države, so preseški. In z tega vidika ni povdarjanja simetričnih prilagajanj. To ni pomembno samo za konkurenčnost na področju cen, naprimer, da bi bili konkurenčni na tem področju. To je zelo pomembno tudi za vzdržnost dolga. Naprimer, Če želimo vzdržne dolgove, je zelo pomembno zagotoviti prilagoditve, ki niso preniske, prav tako ne smemo imeti preniske inflacije. In še fiskalni pristop. Potrebujemo fiskalno politiko za Evropsko unijo in za evroobmočje. Kak bi bil optimalni fiskalni pristop? Ni jasno. Omenja se neutralnost, to je korak naprej, kajti neutralnost pomeni, da nismo več v omejujoči fiskalni preteklosti, ampak neutralnost ni opredeljena samo na ravni ene države na veh teh frontah, torej simetrične prilagoditve in fiskalni pristop, na veh frontah torej potrebujemo nekaj več, zato da bomo zagotovili povezavo med političnim ciljem evroobmočja in nalogo za posamezno državo. To je zelo pomembno. Kaj ti? nacionalna gospodarstva potrebujejo nekaj manevrskega prostora. Če ne bomo imeli dovolj povpraševanja v evroobmočju, potem je zelo pomembno, da se izkoristijo vse možnosti na nacionalni ravni. V moji državi bo verjetno prišlo do rasti, ki bo presegla ocene. Ne nič celih sedem odstotka, ampak nič celih 9 odstotkov in naslednje leto 1,6 odstotka. Zakaj? Zato, ker imamo prvič sedaj možnost izvajati neutralno fiskalno politiko na nacionalni ravni. Zelo pomembno je to tudi za naslednje leto. Izvedli smo veliko reform, imamo naložbeni načrt in imamo možnost za razvoj. Na eni strani imamo reforme, na drugi strani pa prožnost. Povezava med nacionalnim in evropskim prostorom je pomembna, zadeve lahko še izboljšamo, če lahko izvedemo boljšo povezavo. Hvala. Do Caprita. Najlepša hvala, Eduardo Caprita, portugalska. Boa, boa tarde. Nós, eh, nós do Parlamento Português consideramos. Fala, Lebdan Usam. No Portugalskem Parlamentu menimo, da dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti glede usklajevanja gospodarske in proračunske politike nekaj, kar lahko izrazito prispeva k krepitvi sodelovanja pri izvajanju strategije še posebej v primeru evroobmočja, tako bomo poenostavili proračunsko konsolidacijo, strategijo gospodarske rasti in razvoja, predtem pa se oprli na solidarnost in doslednost v evropskem prostoru. In Evropski parlament, mislim, da po mnenju portugalskega parlamenta tudi dobro osvetljuje to problematiko. Z gospodom Dombrovskim in pa z Moskovičem smo se pogovarjali danes tudi o nekaterih finančnih vprašanjih. Naše vprašanje zadeva omejeno narabo razprave med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, to razpravo je poglobiti, in pa zadeva tudi razpravo, ki jo vodi sam Evropski parlament, ki prav gotovo ne more organizirati le dveh srečanj na te vrste na leto, ko se dve uri vsi pogovarjamo o tem zelo pomembnem vprašanju. Dogodki, ki smo jim priča zaradi ponovnih eh, naložb, kažejo zelo pozitiven trend v smislu gospodarske rasti. Je pa treba še veliko narediti tudi v smislu večje fleksibilnosti Evropske komisije pri razlagi pravil fiskalne discipline. Le tako bomo lahko premostili te izzive in tudi negativno bilanco strategije prilagajanja gospodarski krizi. Veliko programov smo izvajali v zadnjih treh letih. pa vendar smo bili priča veliki stopni brezposobnosti. Stopnja naložb je skladna. Stopnja naložb, kot smo imeli ob pristopu oziroma vstopu v Evropsko unijo, pa tudi stopnja brezposobnosti je taka, ki smo ji priča prvič po toliko letih od 60 in 70 let prejšnjega stoletja. To je tisto, kar je bistvenega pomena za nas, na kar moramo opozoriti. In to tudi izhaja iz priporočila Evropske komisije za posamezne države. Potrebujemo torej več manevrskega prostora in fleksibilnosti, tako da bomo lahko v polni meri izkoristili vse mehanizme, ki nam omogočajo boljšo gospodarsko rast in okrevanje in specifično v portugalskem primeru je situacija še kako hudo resna. Program stabilnosti, ki je bil upeljan aprila na portugalskem, je program, ki ga vodi vlada na koncu svojega mandata. In to je program, ki naj bi veljal tudi za obdobje do leta 2019, vendar pa ga zdaj vodi vlada, ki se ji že izteka mandata čez dva tedna bomo na portugalskem videli, ali je v smislu zavez to res ustrezni vodja oziroma ustrezna vladna garnitura. In tako bo tudi po nekaterih drugih državah veliko volitev na polskem, recimo oktobra. In zato bo treba temu prilagoditi tudi časovnico predstavitev proračunskih projektov za naslednje leto upoštevati bomo morali tudi nekatere spremembe v politični garnituri, kar bo odvisno od volitev. ter se obenem zavedati tudi usklajevanja med nacionalno časovnico in pa evropsko časovnico. 15. oktober bi se lahko zgodilo, da ne bi bilo proračuna na portugalskem, če bo prišlo do kakšnega, takšnega, takšne neusklajenosti. Na portugalskem torej menimo, da bi bilo bistvenega pomena poglobiti to sodelovanje, potrebujemo Evropo, ki bo bolj spoštovala temeljne, temeljne načela, pravice in pa tudi samo solidarnost. Zelo zanimivo, kako to rešiti do 15. oktobra. V novi zakonodaji imamo že določene časovne roke in nekateri proceduralni koraki so neločljivo vezani na te časovne roke. Nisem se zavedal problematike pri vas in zelo me zanima, kako se boste s tem soočili in kaj se bo zgodilo. Najlepša hvala za to vprašanje. Prav gotovo bomo imeli volitve 4. oktobra. 15. oktobra prav gotovo še ne bomo imeli nove vlade, tudi to je jasno in obenem tudi ne bomo še mogli potrditi novega proračuna. To ni nekaj, kar se pojavlja le na portugalskem, tudi na polskem bo podobna situacija, kjer bodo volite potekale konc meseca oktobra. Evropski semestr pa je vezan na določena pravila, pri katerih bi bilo treba upoštevati tudi to časovno neusklajenosti na različne politične volilne koledare. Da, seveda, volitve so volitve. Perlikije iz eh, francoske narodne skupščine. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel povedati, da me veseli, da imamo to srečanje. Sami za francoskega senata oziroma nacionalne skupščine. Odločili smo se srečati z europoslanci, zato da bomo lahko bolje sodelovali. Zelo pozitivno se mi zdi, da smo vzpostavili ta dialog in obenem menim, da so priporočila iz tega poročila tudi zelo pozitivna. Tri mesece imamo že na voljo ta dokument. Res je, da če nameravamo upraviti resno delo pri nas, potem potrebujemo tudi nekaj časa, dobiti te pripombe in eh, dokumente že vnaprej in to velja seveda tudi za priporočila komisije. Najprej bi želel povdariti, da sem član opozicije, morda bi morali to tudi upoštevati pri mojih komentarjih. Gre torej za republikance, nacionalni skupščini. Po mojih izkušnjah lahko rečem, tudi to, kar ste sami potrdili, da se upošteva le 12 odstotkov priporočil v Evropski uniji, v Franciji je ta del še nižji. Če si ogledamo seznam priporočil za Francijo, lahko kaj hitro opazimo, da skoraj pri nobenem področju nismo dosegli znatnega napredka. In Tukaj se lahko odpremo na dejstva, na tabele. Želel bi povdariti, da je nujnega pomena, da se ta priporočila bolj upoštevajo. Pravi imate, ko pravite, mislim, da je to zapisano tudi v točki 16 poročila, da bo vse odvisno, morda v prvi vrsti tudi od nacionalnih parlamentov. lahko pa vam podam eh, primer iz naše skupščine. Evropski semester in deklaracija namena v smislu izpeljave ukrepov in uh, reform pravzaprav ni bilo podvrženo glasovanju. To je nevredno. Verjetno se je večina poslancev bala, da pravzaprav glasovanje ne bi moglo biti pozitivno. glede tako pomembne problematike v Franciji nismo imeli možnosti glasovati, torej glede evropskega semestra. In temu močno ogovarjamo. Ustrati moram tudi pri dejstvu, da to res prava razprava. V priporočilih je naprimer zapisano, treba je uvajati reforme pokojninskih sistemov, trga dela in tako dalje dve kategoriji odzivov poznamo. Nekateri pravijo, da treba igrati po pravilih, to moramo storiti. Potem pa imamo tudi odzive tistih, ki pravijo, kaj sploh pomeni pravzaprav stališče Evropske komisije, ki se zdaj umešava v nacionalno politiko. Oboje ima seveda prav vendar pa za enkrat gotovo ni nobenega napredka v smislu eh, te evropske politike. Dialog mora biti veliko bolj plodovit, tako da bomo zagotovili tudi, eh, tudi skladen dialog, ki bo kaj doprinesel, dialog med eh, komisijo in državami članicami. Vsekakor zagovarjam zamisel, da bi morali okrepiti konkurenčnost in nenavadno se mi zdi, da se kritizira le tiste, ki imajo najboljšno konkurenčno situacijo v Evropi. Nekateri kritizirajo Nemčijo, sam menim, da bi potrebovali še boljšo konkurenčnost, potrebujemo tudi več konvergenčnosti, tako v fiskalnem smislu, kot tudi v socialnem smislu. Potrebujemo skupno industrijsko politiko, In mislim, da se vsi tukaj lahko strinjamo glede tega, da potrebujemo rezultate na teh področjih. Če konkretno razmišljamo o tem, da se priporočila za posamez države prvič ne spoštujejo in drugič da države članice v svojih eh, narodnih skupščinah in parlamentih slabo obravnavajo to vprašanje. No, v tem primeru se res moramo vprašati, ali nam bo uspelo doseči te ambicije, torej konvergenčnost, eh, zagotavljanje boljše konkurenčnosti, vse, kar je seveda bistvenega pomena. Najlepša hvala, no s tem sem tudi zaključil. Najlepša hvala, zdaj pa nadaljujemo ponovno s poslanci Evropskega parlamenta, gospod Stolaj, ELS. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Seveda menimo, da evropski semester postaja vedno bolj učinkovit instrument za usklajevanje gospodarske in fiskalne politike držav članic. Bi vas pa želel opozoriti na šibkost evropskega semestra spomladi morajo nacionalne vlade Evropski komisiji predložiti nacionalne reformne programe in programe za stabilnost in konvergenčnost. In kot veste, tej fazi sledijo priporočila, ki jih posreduje svet. Država je v tem, da glede na študijo v številnih državah članicah nacionalne vlade ne obvestijo svojih poslancov o teh programih. Pa naj gre za stabilnost, za konvergenčnost ali pa kaj drugega. Tukaj gre za slabo prevzemanje odgovornosti, ki jo imajo nacionalne vlade do parlamentov. Kaj se dogaja? Nacionalni parlamenti se vedno bolj zavedajo težav glede reform na državni ravni ali pa glede pomakljivosti pri izvajanju programov konvergenčnosti in nestabilnosti ali pa glede neopoštevanja priporočil za posamezne države. Vendar pa se tega zavedajo šele jeseni, ko vlade predstavljajo, predstavljajo osnutek proračuna. In pri razpravi o nacionalnih proračunih, potem ostane zelo malo manevrskega prostora, da se kaj spremeni. Zato menim, da če želimo okrepiti in izboljšati demokratični proces ter zagotoviti tudi večje prevzemanje odgovornosti nacionalnih vlad do nacionalnih parlamentov, je pomembno, da se nacionalne parlamente bolj vključuje v proces evropskega semestra od samega začetka. Od pomladi, ko nacionalne vlade pripravijo te programe. Hvala. Thank you, uh, Maria Joao. Najče hvala, Maria Joao Rodriguez, SD. I must say that I fully agree with the last remark. I think it is important. Popolnoma se strinjam s to zadnjo pripombo. Bistvenega pomena je, da se nacionalne poslance že veliko prej v celoti vključi v ta proces. Zdaj, ko Evropska komisija pripravi priporočila, potem začnejo tudi vlade oblikovati nacionalne programe. Torej, že od začetka tega procesa morajo poslanci pri tem sodelovati. Naj zdaj predstavim še stališče europoslanke. Priporočila za posamezne države so usmerjena v to, da se odpravljajo nesorazmerja in neravnovesja. To pa zahteva tudi trud na nacionalni ravni, v obliki reform, v obliki naložb. Vendar pa smo bili priča tudi temu, kar smo videli lani, da če želimo zmanjšati nesorazmerja, moramo uravnovesiti tudi splošni evropski okvir. To je že posebej res pri delovanju evroobmoča. Zato menim, da bi morali razvijati tudi naš dialog med evroposlanci in nacionalnimi poslanci glede trenutne tematike, to je poročilo petih predsednikov. V tem poročilu so priporočila točno glede tega, kako reformirati in ponovno uravnovesiti Evropsko monetarno unijo in ekonomsko monetarno unijo. Za primer si vzemimo naložbe. To je ena od ključnih prioritet v naši politični mešanici. Vendar pa se moramo vprašati, ali imajo vse države članice enake pogoje za te investicije. Zelo daleč smo še v take situacije. To pomeni, da moramo opremiti ekonomsko in monetarno unijo z ustreznimi instrumenti, ki jih še vedno potrebujemo v vseh državah članicah evroobmočja, tako da bodo lahko vlagale v enaki meri. Imamo tudi evropski investicijski načrt, ki ga moramo čim bolje izkoristiti. Mislim pa, da sleko prej, ravno zaradi tega, ker skušamo oblikovati skupno fiskalno disciplino in se zavedamo omejitev nacionalnih proračunov, no sleko prej mislim, da bomo morali zgraditi tudi skupne fiskalne zmogljivosti v evroobmočju. Drugi primer je potreba potem, da podpiramo popraševanje za ustrezno politično mešanico. Zato potrebujemo tudi organizirano razpravo o ustreznem fiskalnem stališču evroobmoča. Še enkrat bom predstavila primer. Bolj poglobljeno se moramo pogovarjati evroposlanci z nacionalnimi poslanci. Pa še nekaj. Preprečevati moramo tudi tvegano situacijo, ko bi lahko dosegli dno v primeru socialnih standardov. Naprimer. Trenutno skušamo okrepiti konkurenčnost, to nam je vsem v interesu, moramo pa poskrbeti za to, da bomo pri konkurenčnosti v Evropi poskrbeli za ulaganje v digitalno revolucijo, v energetske reforme, ne pa v to, da se bodo zaradi tega zmanjšali socialni standardi. Tukaj moramo ponovno izboljšati sodelovanje in dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Kako lahko poskrbimo za to, da bo naš skupni trud na področju konkurenčnosti nekaj takega, kar bi lahko zmanjšalo skupne socialne standarde. Predlagam, da pri naslednjem dialogu, ki bi moral biti bolj intenziven, identificiramo nekatera vprašanja, ki so nam skupna, vsaj ko gre za nujne in bistvene reforme ekonomske monetarne unije. Najlepša hvala. Klaus Bartel, Bundestag. Hvala lepa, gospod predsednik v Nemčiji se vsi strinjamo, da potrebujemo gospodarsko koordinacijo, vendar paziti moramo na rezultate, vendar pozorni moramo biti tudi na usmeritev. Potrebujemo rast, ampak ugotavljamo, da ekonomska in socialna neravnovesja med državami rastejo rastejo med eh, regijami in tudi med socialnimi sloji. Zato vam lahko povem, da priporočila za posamezne države niso najboljša, vsaj ne za primer Nemčije. Če bi sledili tem priporočilom že od začetka, potem bi krizo težko tako dobro prebrodili, kot smo jo. Mi smo storili prav nasprotno od priporočil. Trge dela smo regulirali, ne deregulirali. Delovcem smo dali več pristojnosti in zato smo notranje popraševanje povečali za 2 odstotka. Obdržali smo stopnjo zaposlenosti na visoki ravni, nismo pa deregulirali trga dela, kakor je bilo priporočilo. In še drugič priporočilo za Nemčijo v primerjavi z našimi presežki. Enaka filozofija, enaka neoliberalna filozofija se uporablja torej tudi za Nemčijo, kakor za gospodarsko šipkejše države. In sprašujem se, kako je mogoče, da Nemčiji očitajo, da se premalo drži za, za vore, za dolgove in zahteva se, da bi bolj visoko obdavčili potrošnjo. Če bi to storili, bi bil presežek še višji, ne nižji. Čakamo, da nas nekdo pohvali za to, da smo uvedli in povišali minimalno plačo, da smo okrepili sindikate in da smo okrepili pokojninski sistem. Ne želimo zmanjšati svoje uspešnosti, ampak želimo ravnoteže izboljšati tako, da bomo povečali uvoz in notranje gospodarstvo. Priporočila gredo v nasprotno smer in eh, vidimo lahko, da gre bolj za ideološko usmeritev, ne pa za priporočila za posamezne države. Tako pač je na naši notranji politični ravni, ampak ta priporočila bi morali zastaviti drugače. In to velja tudi za evropsko gospodarstvo. Če želimo zagotoviti naložbe, potem moramo paziti, da neravnovesja ne bodo vedno večja, da tudi vrzeli ne bodo vedno večje. Okrepiti moramo zmožnost finančnega ukrepanja držav članic. To pomeni, da moramo v luči negotovega globalnega gospodarstva poskrbeti tudi za evropsko gospodarstvo. Vlagati moramo in krepiti moramo popraševanje v Evropi. Ne smemo se posvečati samo izvozu. In če si pogledamo priporočila za posamezne države še enkrat, moramo zmanjšati obdavčevanje dela. Ne, da obdavčimo potrošnika, ampak da obdavčimo kapital uvedli bi lahko tudi davek na finančne transakcije. Četrtič, pri politiki trga dela ne bi smeli vedno govoriti samo o porožnosti, ampak tudi o varnosti in o kvalifikacijah. In petič, glede na to, da se spopadamo z priseljenci, mislim, da mora biti jasno, da je treba glede na te razmere, spet bolj regulirati trge dela in socialne sisteme, kajti migracije in eh, dodatni šoki za socialni sistem in za trg dela, to ne bo vodilo do dobrih rezultatov. Hvala. Thank you very much uh, for your... Najlepša hvala za vaše pripombe. Te so bile zelo zanimive in koristne gospod Krištof Macnetr, Avstrija. Ja, tank. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospodu Bartlu. Zaradi gospoda Hirteja bi morda moral biti malo daljši. Rekel je, da se kritika izvoznega presežka prevede v kritiko izvozno usmerjenega gospodarstva. To ne drži. Mi smo del skupnega trga in eh, če nekdo vedno znova skrbi za neravnovesja v skupnem trgu, potem to pač eh, ogroža stabilnost eh, evromoče, tako kot pretirani primankljaj. No, šesterček in izvajanje, dejstvo je jasno, Evropa ne dosega dovolj dobrih rezultatov trenutna skupna gospodarska politika je pač eh, del tega. Smo v konkurenci z drugimi gospodarstvi in ne gre nam najbolje. Vprašajte se moramo, kaj lahko izboljšamo. Hvala za osnotek poročila. Manjka samo nekaj elementov, ki niso dovolj razviti v evropskem semestru. Kritiziramo prevelike primankljaje. Veliko imamo odgovorov na to, zakaj je do tega prišlo. Ne govorimo pa o prihodkih. Tega ni dovolj. Koncerni ustvarjajo velike dobičke, v Evropi pa niso ustrezno obdavčeni ti koncerni. Poglejte, kaj se dogaja v Ameriki in kaj na kitajskem. Potem bo še Lux Leaks, vidimo lahko, kaj se je zgodilo tam. Mislim, da učinkovito dejansko nimamo dovolj dobrega obdavčevanja, zato nimamo dovolj prihodkov in mislim, da tukaj moramo opraviti še nekaj dela. Zdaj pa vprašanje dereguliranja, pomakljivo izvajanje tako imenovanih ovir pri poklicem izobraževanju vodi do težav na trgu dela. Ta pravila so se razvijala stoletja ali celo tisočletja, zaradi tega imamo takšno gospodarstvo, kot imamo in razvile so se različne veje gospodarstva. Zvezdna republika Nemčija ima veliko uspeha na tem področju, zato ker je rokodelska industrija zelo kakovostna. Zato smo tudi tako konkurenčni in tako uspešni. Z deregulacijo bi izgubili nekatera delovna mesta, če bi samo upali na to, da bo trg opravil svojo, svojo nalogo, potem mislim, da rezultat ne bi bil dober. V veliko evropskih državah imamo zavestno uveden sistem, kjer je potrebna kakovost, preden je mogoče izdelek dati na trg. Ta sistem moramo natančno preočiti. Države so pasivno proti temu, upajo, da bi lahko s kakršno koli kakovostjo pač dosegli svoje, ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi države članice spodbujale usposabljanje na tem področju, zato da dobimo ustrezno kakovost. Socialno tržno gospodarstvo in lastništvo je lep standard, ampak to vseeno zahteva zelo veliko napora od nas in vsega ne smemo prepustiti tržnim silam. Mislim, da potrebujemo neke vrste obveznost pri poklicu. Sam sem strokovnjak za davke in za gospodarstvo. Več desetletij smo v mojem poklicu imeli monopol in tako naprej. Seveda zadeve je mogoče izboljšati. Eh, Štiri velikani iz Amerike imajo tukaj eh, prednost, ampak dobro, to ni glavna tema. V tem odboru se ukvarjamo z gospodarstvo politiko, jaz pa pravim več pritiska, več pritiska. 20 let že govorimo o teh temah, imamo skupni trg in eno no, valuto. Seveda potrebujemo eh, skupne osnove, zato da bodo države članice lahko dobro obdavčile delo in da ne bo prišlo do izogibanja davkom. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Evropski parlament oziroma ta odbor zelo intenzivno dela na vprašanju obdočitve in obenem podpiramo tudi ukrepe CCCTB. To je svet zelo dolgo blokiral, zdaj pa smo to dosej ponovno odprli in močno se zauzemamo za to. Hvala. Furner Pal, Mačarska. Najlepša hvala. v imenu delegacije Mačarskega parlamenta se vam zahvaljujem za priložnost, ki ste jo dali nacionalnim poslancem, tako da lahko podamo svoje pripombe glede monetarne politike in pa nekaterih ukrepov v odziv na gospodarsko krizo, ki se je začela leta 2008. Na osnovi izkušenj v zadnjih letih lahko povemo, da se je proces evropskega semestra znatno izboljšal in države članice so dobile tudi veliko priložnosti, da pokomentirajo ta proces. Kljub temu se moramo potruditi izboljšati prevzemanje odgovornosti nacionalnih parlamentov pri izvajanju teh priporočil. Pri priporočilih za posamezne države bi se morali bolj osredotočiti na politično vprašanje. Splošno gledano pozdravljamo poenostavitev evropskega semestra, pa tudi bolj osredotočene formulacije za priporočila za posamezne države. Obenem pa potrebujemo tudi veliko manevrskega prostora za nacionalne parlamente. Tudi mi menimo, da je treba uvodne izjave pojasniti. Morali bi dopustiti tudi daljše obdobje za vlogo komentarjev na ta priporočila, nadaljevati pa moramo tudi s posvetovanjem. Mačarska toplo pozdravlja izjavo Evropske komisije, ki pravi, da proračunski deficit ne presega 2,5 odstotkov v letu 2016. Prav tako se strinjamo, da bi morali biti cilji nacionalnih reformnih programov bolj usmerjeni. Moramo pa ponovno razmisliti o tem, kako bi lahko prilagodili časovnico evropskega semestra, zato da bo semester lahko res dosegel vse te ambiciozne cilje in imel več dodane vrednosti. Če se navežem na evropski semester, smo vedno poudarjali nekatere problematike tudi v mađarskem parlamentu. Leta 2012 smo začeli objavljati poročila o tem in vlada je sprejela tudi program konvergenčnosti, ki smo ga posredovali zadevnim organom. Prav tako smo organizirali obravnave, potem ko so bila objavljena priporočila glede priporočili iz leta 2015. Lahko povem, da so potekale maja posvetovanja za gospa Bjaskovo v, na Mačarskem, ki je predstavnica Evropske komisije za te zadeve. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ana Birhal, Romunija. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo se vam zahvaljujem za priložnost, da predstavim svoje stališče pri tej zelo pomembni razpravi. Zdaj pa bom nadaljevala v romunščini. Zelo dobro je, da se pri tem sestanku osredotočamo na analizo evropskega semestra in še posebej na priporočila za posamezne države. To, da ste povabili predstavnike nacionalnih parlament, parlamentov, kaže na to, da je Evropski parlament odprt in da tudi predsednik Juncker nekako želi spodbuditi odprt in transparenten dialog z nacionalnimi parlamenti. Obenem lepo pozdravljamo tudi novi pristop Evropske komisije glede poenostavitve evropskega semestra. Cenimo osredotočanje na nekatere manjše izzive in prioritete ter objavo analize za vsako državo tri mesece prej kot v prejšnjih letih. To nam je omogočilo poglobljeno in zgodnjo analizo na domačih parlamentih. Zbornica poslancev v Romuniji in pa odbor za tuje zadeve skrbno spremlja vse relevantne dokumente, ki so povezani z evropskim semestrom. Začenši z letnim pregledom rsti, z analizo za Romunijo ter priporočili za posamezne države. Sami smo tudi oblikovali nekatera stališča in pri tem povdarili dejstvo, da moramo spodbujati tako povpraševanje kot ponudbo oboje sta pomembni komponenti gospodarske rasti in to velja tudi za naložbene ter strukturne reforme. Moramo privlačiti zasebni kapital, tudi to je bil del Junkrevega načrta, o tem so se pogovarjali v našem odboru v Romuniji in o tem naj bi se pogovarjali tudi v okviru javnega razprava. S tem smo upoštevali tudi poziv Evropske komisije. Menimo, da bi morali to dopolniti tudi z večjimi javnimi investicijami in tako zagotovili večjo gospodarsko rast. Romunija meni, da se priporočila osredotočajo na prioritete in tiste reforme, na osnovi katerih bi lahko izpolnili gospodarske in socialne cilje. Zavedamo se tega, da moramo te cilje dosegati na nacionalni ravni, če želimo doseči tudi cilje v strategiji 2020. Prioriteta v Romuniji je stvarjanje novih delovnih mest in pa spodbojanje gospodarske rasti. V Romuniji smo se veliko pogovarjali tudi o novem fiskalnem zakoniku, ki je omogočil romunskemu parlamentu, da tukaj dosežemo napredek. Začeli smo z zamislijo, da moramo biti odgovorni in previdni, ko iščemo ravnovesje med fiskalnim sproščanjem in gospodarsko rastjo. Romunija je prav tako oblikovala nekatere ukrepe, s katerimi bi zagotovili fiskalno sproščanje, tako da bi lahko dosegli deficit 1,4 odstotka do, v letu 2014. Deficit je zelo pomembno vprašanje v Romuniji in no upoštevati moramo specifike gospodarstva, ki se je znašlo na drugi strani vrzeli če govorimo o evropskem poprečju. Novi fiskalni zakonik nam omogoča izvajanje novih ukrepov za davčne reze, s čimer lahko bolj upoštevamo tudi gospodarske trende. Z novim zakonikom lahko spodbujamo tudi povečano popraševanje in ponudbo. To smo dopolnili tudi za nekaterimi finančnimi in strukturnimi reformami tako da bi spodbili bruto domači proizvod. Podariti bi želeli, da moramo izbirati gospodarske možnosti na transparenten način, v proces pa vključiti tudi vse nacionalne parlamente. Razprava, ki bi se oprla na argumente za in proti, bi morala vključiti tudi vse zadevne deležnike in relevantne akterje. Čestitam vam za današnji sestanek, ki je že sam po sebi dokaz transparentnosti. Najlepša hvala naslednji govorec oziroma govornica, gospod Ljuc iz Bundestaga. Najlepša hvala, sem Gizine Ljuc, sem predsednica poročanskega odbora na Bundestagu. Dva kolega iz Bundestaga sta že predstavili svoje stališče, imamo različne prioritete. Oba sta bila v vladni koaliciji, sama pa sem predstavnica opozicije. Pri nas se pogovarjamo trenutno o proračunu. Načrt znaša 312 milijard evrov in mislim, da bomo morali ta proračun povečati. Pravila in priporočila za evropski semester, to bi želela povedati jasno, moramo prilagajati trenutnim potrebam. Gospod Bartel je že sam to omenil, sam pa bi to še pojasnila. Pripričana sem, da moramo v vseh državah članicah razmišljati o tem, kako se spopasti z krizo beguncov, ki prihajajo v Nemčijo, na Švedsko, pa tudi druge države članice Evropske unije. Ta situacija bo prav gotovo imela posledice na proračunsko politiko, na gospodarsko politiko in na fiskalno politiko znotraj EU. Po drugi strani pa se morajo države članice zviniti glede tega, kako poskrbeti za te ljudi, ki zapuščajo te dele sveta. To smo pripričani. Vsa države članice Evropske unije, sploh pa Nemčija, morajo takoj prenehati z izvažanjem orožja na krizno območja. Pogovoriti se moramo še o eni pomembni točki, o naložbah. Če sem prav razumela današnjo razpravo, se vsi strinjamo glede tega, da investicije potrebujemo. Vendar pa je bistveno vprašanje nekoliko drugačno. Kaj pomenijo pomembne investicije? Kaj je velika naložba in kaj je manjša naložba? To ni čisto jasno. Gospod Bartel je čisto upravičeno povedal, da smo v Nemčiji leta 2008 imeli tudi nekakšen gospodarski odziv na krizo. Prejšnji teden sem na Bundestagu povedala, da v trenutni situaciji moramo zagotoviti tudi integracijo ekonomskega programa, zato da to ne bi vodilo do izkrivljanja in drugih težav. Pa še nekaj je zelo pomembno v priporočilih. Vprašanje dolga. V Nemčiji mislim, da obstaja splošni konsens glede tega, da dolgov ne bi smeli kopičiti. Različna stališča obstajajo glede tega, kako se lahko izogibamo dolgu, nepotrebnemu dolgu. No, ena možnost za to je, da imamo učinkovit davčni sistem, da obdavčimo tiste, ki jih lahko in jih moramo, tako da se izogibamo tudi nekaterim davčnim vrzelim, ter vzpostavimo eh, davčni sistem, ki bo omogočil konsolidacijo nacionalnega proračuna. Še nekaj zaključnih besed. Pri tem bi se razdala na besede gospoda Demasa in pa tudi na to, kar so povedali drugi predstavniki Bundestaga. Kakšen je institucionalni okvir za evroskupino, še posebej za finančne ministre evroskupine in ali dejansko imajo pravico sklicevati sestanke in sprejemati odločitve, če so prisotni le nekateri člani evroskupine in ne vsi. Mislim, da je to nekaj, o čemer se moramo pogovoriti tudi na Evropskem parlamentu. V Evropi imamo veliko formalnih eh, organov, imamo tudi pogodbe ter vplivne institucije, ki ne poznajo oziroma nimajo takega formalnega ozadja, torej podprtega za evropsko zakonodajo. Še zadnja pripomba. Raziskovalna služba Bundestaga je objavila nekatere dokumente, o katerih so poročali tudi v medijih. Mislim, da ima ta raziskovalna služba zelo veliko vpliva na nemško situacijo. Hvala. No. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo dajem gospodu de Mongolfjeju, poslancu francoskega parlamenta. Hvala lepa. Kot kolega, ki je prej spregovoril v francoščini, sem tudi sam poslanec v francoskem parlamentu in žal je Francija ena izmed tistih držav evropskega območja, kjer se je deficit še dodatno povečal v zadnjem času in uh, upažamo, da gre za 1,2 odstotka letno v poprečju, eh, doslej sedaj pa kaže, da bo še slabše. In eh, če pogledamo, kakšno je bilo stanje aprila letos, potem vidimo, da niso bili doseženi cilji prilagajanj, ki jih je zahteval eh, letošnji spomladanski svet. Torej, v tem času velja razmisliti tudi o vseh dodatnih eh, povečanih zahtevah po eh, določenih izdatkih, ki niso bili predvideni in zato niso možne rešitve v smislu eh, velikost obleke, ki bo prav vsem. Potrebno je realno upoštevati razlike v državah članicah, Eh, vse države članice, ne le da ne govorijo istega jezika, temveč tudi živijo v drugačnih eh, situacijah in to ugotavljamo tudi iz oglašanj številnih kolegov iz nacionalnih parlamentov, ki so se danes oglasili. Zato moramo biti bolj konkretni. Vprašali ste nas tudi, kako bi lahko nacionalni parlamenti prispevali k boljšemu izvajanju priporočil. Seveda so taki sestanki, kot je današnji, eh, dobrodošli, vendar ni treba, da čakamo samo na nje, lahko se dobivamo tudi v manjših zasedbah, lahko imamo dvostranske eh, izmenjave mnen, mi smo imeli nedavno tudi dobre primere sodelovanja s predstavniki eh, ustreznih odborov iz Španije in mislim, da je vedno možno organizirati kaj takega. Hvala. Ah, sorry. I will give the floor to Mr. Marias, member of this. Hvala lepa. Eh, gospodu Marijasu iz Grškega parlamenta dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Menim, da je ta sestanek danes eh, zelo pomemben. Pomembno je, da se sestavamo s kolegi iz nacionalnih parlamentu, da vzpostavimo dialog in da se pogovarjamo o zadevah, ki so v našem skupnem interesu. Tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti držav članic predstavljamo naše državljane, zastopamo njihove interese in mnenje in zato mislim, da imamo pravzaprav prav Eh, veliko skupnega v našem delu. Dejstvo pa je, da imamo veliko več skupnega, če se primerjamo v razmerju do Evropske komisije. Čeprav si vsi prizadevamo za isto stvar, za demokracijo, ki naj deluje. Zato pa se moramo redno srečevati, ker če ne bomo imeli tega neposrednega stika, potem si dejansko ne bomo znali predstavljati niti kdo smo, niti o čem se pogovarjamo. Od francoskih kolegov smo slišali, da ima že nekaj izkušenj s sodelovanjem z drugimi nacionalnimi parlamenti in to je zelo dobro. Tudi sam sem imel nekaj podobnih srečanj v lanskem letu eh, in sicer v okviru uh, protokola o subsidijarnosti in ta protokol nam omogoča sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in eh, tako si lahko sami pomagamo k boljši obveščenosti in tudi izmenjamo mnenja o zakonodajnih predlogih komisije. Res nikjer ne piše, da nacionalni parlamenti ne bi smeli neposredno sodelovati. Mislim, da je v tem celo naša pomembna odgovornost, naše delo je namreč povezano z gospodarsko politiko in to zelo tesno. To je vendar v pristojnosti držav članic, tu ne gre za neko evropsko pristojnost, torej gre za koordinacijo. Vendar je zadnja beseda, ki jo končno slišimo, v državah članicah in nacionalnih parlamentih pravzaprav ni dovolj odločna. In če nacionalni parlamenti ne morejo odločati o nacionalnem proračunu, potem o demokraciji preprosto ne moremo govoriti. No, pri prejšnjih sestankih odbora Ekon v Evropskem parlamentu sem bil že parkrat eh, prisoten oziroma redno spremljam delo tega odbora in vendarle se mi zdi, da ima premalo vpliva na zadeve še zlasti, kadar govorimo o zadevah, ki so pravzaprav v pristojnosti. Eh, držav članic bi se morali o tem pogosteje pogovarjati. Videti je, da je vloga nacionalnih parlamentov preprosto izničena. Ker, ko pride trojka, potem da svoje navodila in če se jih ne upošteva, potem preprosto ta država ne dobi posojila. To pomeni, da trojka suverenim državam odreja, kako se morajo vesti in to nekakor ni eh, naš, naše pojmovanje demokracije. Potem imamo tukaj še neformalne skupine, ki sprejmejo pomembne odločitve o finančnem stanju. In v primeru Grče vidimo, kako rušilno je to lahko. Eh, grški parlament je bil konkretno popolnoma nemočen. Sam sem bil prisoten, ko je šlo za sprejemanje 300 do 400 strani dolgih dokumentov, ki so jih preprosto kar prinesli nam jih izročili in rekli, o tem morate glasovati v dnevu ali dveh. To je popolnoma jasno, da tega ne moremo preučiti. Potem je trojka nedavno predlagala še en memorandum o Grči. Ta je bil dolg 700 strani. Šlo je za 700 strani zakonodajnih instrumentov in hoteli so, da o tem odločamo v nekaj dneh. Niče tega ni uspel prebrati, seveda ne. Samo glasovali smo. To so torej učinki trojke, ki dobesedno podira demokracijo. Hvala lepa. Vidim, tako kot ste mi dali besedo, vsi francozi že bežijo iz dvorane. Ne, hecam se. Vesela sem, da so tukaj predstavniki nacionalnih parlamentov, zato so se tudi odločili o, za poročilo o na lastno pobudo o teh učinkih finančne krize. Ehm, že pred časom smo dali prednost boju za stabilnost, ampak sedaj mislim, da bi morali bolje razmisliti o ehm, svetovni boljši ureditvi področja financ, ker tu je velik problem za vse demokracije, ki so organizirane bodi si na nacionalni ravni, bodi si kot v Evropski uniji, na evropski ravni, tu so potem različni organi in institucije in tukaj so zelo različne ustanove, v katerih je Evropa različno zastopana in tukaj lahko rečemo, da je vseeno pomankljivo, obveščanje, preglednost, transparentnost je preprosto nezadostna in ne vemo niti po kakšnih pravilih pogosto delujejo te institucije, niti eh, nacionalni parlamenti pogosto nimajo pregleda, mi pa še zlasti ne vemo ničesar o tem, kako delujejo nacionalni parlamenti, kakšni so njihovi primeri najboljših eh, praks. Eh, ni dovolj, da poznamo samo politične skupine, ki so tam zastopane in prepričana sem, da se je treba nasplošno odločiti o tem, eh, kako se lotiti zastopanja Evrope v globalnih eh, ustanovah, vendar pri tem ne pozabiti na nacionalne parlamente. Vsi skupaj se moramo o tem pogovoriti in se skupno odzvati na ta največji izziv, ki je pred nami, ker naši Sodržavljani pričakujejo, da se bomo učinkovito odzvali in treba je spoštovati njihovo mnenje. In ne moremo samo na nekaj država članicah izvajati uh, zgledni primer eh, proračunske odgovornosti in finančne odgovornosti. Ta mora biti enaka za vse in o tem se velja pogovoriti poglobljeno. Hvala lepa. Darjuš Rozati veliko zanimivih mnen smo slišali. Da, hvala, gospod predsednik, res je bila to zelo fascinantna razprava. Rad bi se osebno zahvalil eh, vsem, ki so sodelovali v tej razpravi to vse je bilo zabeleženo, vam zagotavljam in bom to upošteval tudi pri oblikovanju poročila, čeprav smo še vedno v fazi oblikovanja predlogov sprememb, eh, še nismo torej prišli do dokončnega dokumenta in ravno zato to lahko še ugradimo. Poskušam biti kratek, zato ne bom mogel komentirati vseh pomembnih eh, mnen, ki smo jih slišali danes tukaj. Ampak morda se lahko vseeno ozrem na tri do štiri zadeve, o katerih smo razpravljali zelo intenzivno. Morda bi lahko začel z vprašanjem, ki sem ga zastavil že sam na začetku te razprave. Namreč zakaj eh, države članice niso vzele teh priporočil za svoja, zakaj je stopnja njihovega uresničevanja tako nizka? In v teh eh, priporočilih je vendar veliko zanimivih in dobrih predlogov eden od sklepov, ki se usiljuje, zelo jasen. Še vedno je potrebna boljša interakcija med nacionalnimi in evropskim parlamentom ter komisijo. Zato menim, da je treba še naprej usklajevati in ciljno usmerjati ta proces ter urediti pravilno časovno sosledico ukrepov treba se zavedati tudi posameznih faz tega procesa. Včasih države članice morda nimajo na razpolago dovolj časa, da bi se pripravile ali pa odzvale na predloge komisije. In tu je tudi pomembna vloga nacionalnih parlamentov. In eh, včasih ljudje niso dovolj dobro obveščeni, kaj se sploh dogaja to je del problema celotnega mehanizma. Namreč v šestmesečnem obdobju obstaja določena interakcija med nacionalnimi parlamenti, nacionalnimi vladami in komisijo in vendarle morda ni dovolj časa, da bi se v celoti absorbirala vsebina vseh teh dokumentov, da bi ljudje dejansko razmislili o tem, In to je nekaj, kar bo treba spremeniti, treba bo konkretno ukrepati. To je nauk, ki ga bom potegnil iz te razprave. Potem je tu še eno vprašanje, do katere mere in tu mislim razpravo o presežku tekočega računa v Nemčiji ja, presežki so ponavadi dobra stvar, so znak eh, moči nemškega gospodarstva, ampak veliko glasov se oglaša eh, ravno z nasprotnim mnenjem, da to pač ne bo eh, nujno zelo dober znak. No, ampak če obstaja šest odstotna meja za presežke, je to pomemben kazalnik. Podobno kot tri odstotna meja za uh, deficit, to so določene, zako, zakonsko določene meje in tu ni nobenih možnosti za spremembe. Vendar država, ki je v deficitu, je v veliko večjem tveganju za lastno stabilnost, kot eh, tista s preseškom, to je lahko hududarec za finance. Država s preseškom je v veliko varnejšem položaju, vsekakor. In če govorimo o monetarni uniji, ko so države med sebojno močno povezane in ko obstajajo preseški, ki se prelivajo iz ene države v drugo, tem ne moremo govoriti o presežku, ne da bi hkrati razmišljali o deficitu na drugi strani. Torej vsak presežek na eni strani pomeni primankljaj na drugi, čeprav se te zadeve dogajajo v senci. In isto si lahko predstavljamo tudi v primeru Nemčije. Visok presežek v Nemčiji pomeni avtomatično visok primankljaj v plačeni bilanci drugih držav članic. No, tiste države, ki imajo visok primankljaj, so kaznovane in morajo ta primankljaj odpraviti. Vendar, ne da bi tudi druga stran izvajala določene operacije, se to ne da zlahka izvesti. In to so torej simptomi konkurenčnega gospodarstva, ki so lahko moteči. Če pa bomo imeli še vprašanja monetarne, unije pride še do dodatnih zapletov, ko govorimo o preseških in primankljaji na drugi strani. To so še zadeve, o katerih se bo treba pogovoriti. No, potem pa so tu še dodatno vprašanja, ki izhajajo iz vaših mnen. Vprašanje strogosti, zategovanja pasu. Vsekakor so tukaj mnenja različna poglavitno mnenje je lahko različno od posamečnih glasov, ki jih slišimo, ampak v samem poročilu dejansko ni omembe strogih varčevalnih ukrepov. Je pa v njemu sebovan poziv državam članicam, da davčne politike uporabijo na način, ki bo spodbujal njihova gospodarstva. In to še zlasti velja za primere, ko je dovolj tega manevrskega prostora v davčni zakonodaji. Ni pa tega treba postavljati v napačno eh, razlago. Strogost ni vedno napačna, nihče pa ni ljubitelj strogosti in varčevanja. So pa eh, Eh, določeni primeri, ki terjajo strogost in Grčija ni univerzalni zgled za vse druge države. Obstajajo tudi primeri, ko se lahko reče, vi bi seveda lahko izbrali večjo porabo, ampak prosimo vas, da za nekaj časa porabo zmanjšate in s tem se bo stanje izboljšalo. Razlike so med državami članicami. Tam, kjer je bilo treba dejansko znižati porabo in stroške, je bila to stroga nujnost, ni bilo druge možnosti, ni šlo za neko virtualno resničnost. Ampak mislim, da to ni več eh, osrednje vprašanje. In tudi pri zadolženih državah je tako, da predlagamo, da se sicer konsolidirajo, ampak da pri tem zaščitijo javne naložbe. To so zadeve vredne razmisleka. No, na hitro, prosim, pravi predsednik. Kot rečeno, eh, vem, da je tukaj bilo veliko pomembnih mnen in eh, zapisal sem si vse, kar ste povedali, vendar ne morem vsega pokomentirati. Bom pa poskušal vse to vključiti v končno poročilo. Hvala lepa, pravi predsednik. E, tudi sam bi rad podal nekaj zaključnih misli ob koncu te točke, nekaj o vsebinski plati gospodarske politike in nekaj o postopkovni. Mislim, da je tisto, kar je povedal poročevalec, zelo pomembno, kajti zagotovo nimamo totalno konvergenčne analize ampak eh, zdi se mi, da se iz vsega skupaj da izločiti bistveni konsenz med komisijo in parlamentom, vse glede gospodarstva ekonomske politike, davčne eh, politike, zlasti, kada govorimo o monetarni uniji, ker govorimo v bistvu isti jezik, ko govorimo o varnosti naložb, zavarovanju depozitov in podobno. Komisija se je sedaj eh, lotila tudi eh, neutralne davčne drže in Videti je, da se poskuša bolj aktivno eh, lotiti skupnih davčnih elementov, iz katerih lahko oblikujemo skupno davčno politiko. In tudi Junkerjeva ekipa si močno prizadeva, da bi se lotila teh zadev. pomembno pa je vedeti, kakšne debate lahko vodimo. In tukaj še za vprašanje institucionalne metodologije, metodike, ki jo uporabljamo za to. Ker po eni strani moramo zagotoviti, da se pravila spoštujejo, da se izvajajo specifična priporočila, gre vendar za dobra priporočila, dobre smernice, ki niso namenjene temu, da bi bile kontraproduktivne, kot so rekli naši nemški uh, kolegi. Vem, da se v tem sicer večina kolegov iz Bundestaga strinja, ampak. Uh, Kot smo že slišali, je to lahko tudi znak, da se ta država ne drži vedno specifičnih priporočil, ki veljajo za njo. Hotel sem povedati, da moramo vsi skupaj dati komisiji neke pozitivne istočnice, nek input, iz katerega bo še lažje oblikovala specifična priporočila za države članice na demokratičen način način se bo to plod dejanskega procesa, ki bo temeljil na demokratični razpravi tako z nacionalnimi kot z Evropskim parlamentom in s tem se bo to vrsta priporočila tudi lažje približalo ljudem, da jih bodo lahko vzeli za svoje. Potem je tu še vprašanje postopka semestra to poročilo menim, da bo imelo ključno vlogo v prihodnem razvoju dogodkov. Namreč možno je, da bomo s tem lahko opredelili tudi načine nadaljnjega sodelovanja eh, v smislu krepitve demokratične razsežnosti tega ciklusa ali vsaj dela ciklusa. Skupno lahko opredelimo načine, kako pomagati komisiji in prispevati svoj del uložka pri izdelavi letnega pregleda splošnih priporočil in specifičnih priporočil. Tisto, kar pa želi parlament poudariti v tem smislu preoblikovanja postopkov, so tudi eh, predlogi za boljšo prerasporeditev pristojnosti glede na konvergenčne cilje, ki jih imamo na različnih ravneh. In pri tem imajo pomembno vlogo tudi poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov. Zato se moramo še nadalje veliko pogovarjati. tem hočem povedati to, da se ravno na ta način lahko prispeva boljšemu demokratičnemu oblikovanju časovnice, sosledice ukrepov znotraj tega semestra. Zato bi se vam rad še enkrat zahvalil za vaš izredno pomemben prispevek, za to izredno zanimivo razpravo. In eh, še zlasti sem vesel, da je poročevalec rekel, da bo lahko vključil vaše mnenja in pripombe v svoje poročilo, tako da bo to v bistvu tudi naš prispevek ne le semestru, temveč tudi širšemu prizadevanju za izboljšanje stanja v našem gospodarstvu lahko se bo seveda marsikdo prepoznal v določenem odstavku ali delu poročila, ampak zdaj moramo res pohiteti. Naj se vam na hitro zahvalim še enkrat za vaš pomemben prispevek in s tem lahko zaključimo to točko dnevnega reda. We give, we make a two minutes, three minutes suspension just to allow for the... Dve minute No, pauzo bomo naredili, da se tukaj drugače posedemo v tem omizju in potem takoj nadaljujemo. No, no. Okay, here. Yeah. Okay. I. I. Sorry. I. We need to stop. Nadaljevati moramo. Tudi ta naslednja točka je zelo pomembna. Zato prosim, da vsi, ki zapuščate dvorano, dvorano zapustite čim hitreje in čim tišje. Seveda lahko ostanete, če želite. Če želite ostati, lahko ostanete in prisluhnete naši razpravi o poročilu Balc. Poročilo je zelo pomembno. Ne naganjam vas iz dvorane, ampak eh, vseeno ne morete pustiti, da lahko delamo še naprej. Dobro, 14. točka na dnevnem redu ocena stanja in izzivi pri uredbi EU o finančnih storitvah, učinek in nadaljni koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektora in unijo kapitalskih trgov. Za poročilo na lastno pobudo želimo aktivno sodelovati v strateški razpravi o finančnih storitvah, uniji kapitalskih trgov, presoji vpliva in tudi komisija je napovedala, da bomo to presojo vpliva dobili, zato je zelo pomembno, da tudi mi sodelujemo, pri tem imamo poročilo na lasno pobudo. Osnutek poročila je pred nami, Burkhard Balc je pripravil poročilo in eh, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Osnutek poročila pokriva to zahtevo odbora, da bi ocenili učinek zakonodaje. Ne torej pred zakonodajo, ampak tudi po sprejetju zakonodaje. V preteklih letih smo imeli veliko zakonodaje na področju trgov. Delati smo morali pod visokim časovnim pritiskom, veliko smo se naučili in uh, po mnenju mene in moje skupine bi bilo sedaj treba oceniti stanje. Zdaj pripravljamo novo zakonodajo na področju kapitalske unije in eh, to je prav gotovo zelo pomembna pobuda. Cilji unije kapitalskih trgov, torej zmanjšanje ali odprava ovir za naložbe, stabilna rast in tako naprej, te cilje bomo bolje dosegli, če bomo vsi preučili vse sektorje finančnega sektorja. Različna pravila, različni predpisi so med seboj povezani, ampak akterje iz različnih sektorjev prizadanejo različno. Mislim, da bi morali zadeve pregledati, kaj ti podjetja se ločujejo po velikosti in tudi po poslovnem modelu koherenca in konsistenca v zakonodaji nista najboljši. Izboljšati je treba praktično vse elemente, kakor je ugotovil odbor v prejšnjem letu. Za temeljite analize ne potrebujemo neka mnenja o direktivi ali o uredbi. Ne, po mojem mnenju bi morali oceniti vse finančne sektorje, jih analizirati in eh, to se seveda širi tudi na realno gospodarstvo. Trenutno veliko govorimo o financiranju MSP-jev v Evropi. To je seveda povsem upravičeno. Ugotovitve, da financ pogosto ni, je splošno znana. Seveda pa se pojavlja vprašanje, kje bi finance lahko dobili boljša razpoložljivost rešitev na kapitalskih trgih je nekaj, kar si želimo vsi. Dosežko pa ne bo, če ne bomo vključili tudi kanalov financiranja v svoje delo. Zato bomo morali tudi tukaj uporabiti ustresen pristop. Zato si moramo pogledati, kako dobro pravilo in pravila delujejo, koliko so pravične do potrošnikov, kakšne so ovire za čezmejni dostop do finančnih storitev in do možnosti za ulaganje. Te ovire so še vedno zelo visoke. Skupni trg za finančne institute je naredil veliko korakov naprej, ampak skupni trg za vlagatelje in potrošnike zaostaja. Zato predlagam, da bi sprejeli evropsko perspektivo in da bi se ozrli še naprej. Evropski finančni akteri so v globalni konkurenci. Spoštovati treba evropska in tudi mednarodna pravila. Če si pogledamo mednarodno konkurenčnost, moramo ugotoviti, da je treba poskrbeti tudi za to komisar za finančne trge je povedal, da je za celovito analizo tudi na kumulativni osnovi. To spada v agendo boljše uprave komisije, čeprav mislim, da je treba upoštevati posebne elemente finančnega sektorja in zakonodaje na tem področju. Res je, imamo sistem, ki je zelo razlojen, dodatna zapletenost izhaja iz tega in to je dodatni izziv. Zato bi zakonodajalec moral ustrajati pri spoštovanju sorazmernosti in paziti na koherenco ter konsistenco. Zato moramo zagotoviti tudi, da se bomo bolje držali časovnic in da izboljšamo zakonodajne postopke. Komisija in evropski nadzorni organi to zahtevajo. Potrebujemo več preglednosti, več preverljivosti. To velja tako za zakonodajni postopek, kot za postopek preverjanja. Tudi tukaj ima naš odbor besedo. Ocena stanja ne sme biti rdeča luč za tekočo zakonodajo. Nekaj dosjejev je treba še zaključiti, še posebej, ker zahteva delegirane pravne akte in tudi tehnične standarde. Zato predlagam, da bi komisijo spodbudili, da do konca naslednjega leta pripravi študijo učinkov. V preteklih letih smo bili zelo uspešni pri tem, da zagotovimo varnost finančnih trgov in da zagotovimo stabilnost na finančnih trgih. Na osnovi tega želim nadaljevati delo in želim, da bi na koncu delali bolj učinkovito in boljše. Na koncu še hvala lepa sekretarjatu za pomoč pri pripravi tega osnutka poročila. Veselim se razprave in nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Paul Tang je prvi. Pet minut, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalcu za zanimivo poročilo, kaj ti kaže na dobro razumevanje finančnega sektorja in tudi na dobro zakonodajalsko delo v parlamentu. To je zelo dobro. Veliko zakonodaje smo sprejeli zelo hitro v preteklih letih, zato je dobro, da ocenimo stanje in seveda, da preverimo, kako bi zadeve lahko izboljšali v prihodnosti. Sprašujemo se, kaj bi lahko storili na tem področju, nismo pa edini. Kakovost finančnih pravil je odvisna od delovanja finančnega sektorja. težko je trditi, da bi pravila sama lahko bila dobra, če finančni sistem ne deluje dobro. Socialisti si želimo, da bi finančni sektor služil realnemu gospodarstvu. To je v interesu vseh. Težko je reči, da finančni sektor deluje v interesu vseh, vsaj trenutno. Vidimo zelo veliko neenakosti neenakosti med podjetji, MSP-ji in multinacionalki nimajo enakih možnosti. Vidimo neenakosti med bankami, tudi v parlamentu se veliko govori o tem. Govorimo o velikih majhnih bankah in bankah v različnih državah. Prav tako vidimo razlike v vrstah kapitala, torej tvegani kapital, posojila, gotovina in tako naprej. Podjetja, niso vedno pripravljena na gospodarske šoke, ker so odvisna od posojil in nimajo dovolj kapitala na rezervi. Če iščemo rešitve, potem moramo najprej analizirati probleme in če si pogledamo evropski trg, finančni trg, torej banke, kapitalski trg in tako naprej, vidimo lahko, da je problem razdrobljenost mislim, da moramo iz te ocene stanja razviti neko agendo. Te razprave se že veselim, razpravo smo začeli pred poletjem, mislim pa, da moramo s razpravo nadaljevati po poletju, torej da pripravimo neko agendo, v okviru katere bomo poskusili odpraviti te neenakosti, tako da bo finančni sektor bolje služil vsem realnemu gospodarstvu, ljudem, podjetjem in tako naprej. čisto specifično. Zanimive možnosti obstajajo. MSTO je si zaslužil vse posebno pozornost. Zelo zanimivo je videti možnost standardiziranih informacij, naprimer poenostavljen semafor, tako da bodo stranke lahko imele lažji dostop do kredita. Seveda pa je zanimivo oceniti tudi zaključek bančne unije ali pa mm, scheme zajamčenih vlog. Zaključek bančne unije je zelo pomemben za to, da odpravimo te neenakosti. To pomeni, da moramo doseči korak naprej, včasih celo dva koraka naprej na področju zajamčenih vlog. Banke bi si morda želele več manevrskega prostora. Želijo si instrument listinjenja, vendar ne smemo pozabiti na lekcije, ki smo se jih naučili v preteklih letih. Seveda pa moramo obravnavati tudi možnost neke zbirke podatkov, repozitorija, s pomočjo katerega bi mi kot nadzorniki lahko preverjali finančni sektor, zato da bi videli, kakšna tveganja se pojavljajo v tem sektorju. Sklenil bom. Opcije imamo tudi na drugih področjih. Evropska komisija in Evropski parlament sta o tem že govorila. Najprej, kar zadeva vrednostne papirje, veliko izboljšav nas še čaka postopki v zvezi z davki so tukaj zelo zapleteni, zadeve so dejansko neizvedljive. Obstajajo različne rešitve. Hvala. Kate Swinburne. Thank you, Mr. Chairman. Kate Swinburne. Hvala lepa. Hvala poročevalcu. Mislim, da je poročilo zelo dobro. Posveča se področjem, ki jih moramo preučiti, zato da bi izboljšali uredbe, ki smo jih sprejeli v preteklih letih. Področja, na katera se bom posvetila, vas ne bodo presenečala, sloh ne, poročevalca. To zadeva predvsem emir, temu se bom posvetila, zato ker prav sedaj teče pregled. Potem pa še tri komentarje imam za vas in sicer prvič, poročevalec je to že povedal, strinja se z sorazmernostjo za MSP-je vloga evropskih nadzornih organov si zasluži našo pozornost, prav tako pa potrebujemo neko ekvivalentno za tretje države. Emir, veliko dela nas čaka, še posebej kar zadeva standardizacijo poročanja. Na tem dosegu smo delali leta 2010 in tukaj smo imeli najmanj predlogov sprememb, to je bilo najmanj kontroverzno. Zadeva naj bi bila jasna, vendar praksa se je izkazala za drugačno. Kakor sem rekla Stevenu Majorju včeraj, 89 pol se razlikuje od pol Mifirja in to ni v skladu z poročanjem o izvedenih finančnih instrumentih na mednarodni ravni ali kjerkoli druge. Poročanje repozitorijem opravljenih transakcij je namenjeno temu, da lahko nadzorniki vidijo, kakšne so transakcije med finančnimi akterji na globalni ravni. Če so podatki preveč zapleteni, da bi jih lahko preučili, potem pač ne služijo temeljnemu namenu. Če citiram luksemburškega ministra, na koncu dobimo veliko pokopališče podatkov. Podpiram standardizacijo podatkov, še posebej kar zadeva identifikatorje in identifikatorje trgovinskih poslov. To bo delovalo na globalni ravni, ampak to bo delovalo le, če bomo to izvali uniformno brez regionalnih specifičnosti. Smo v dobi velikega zbiranja podatkov, to pomeni, da mora javni sektor res prevzeti vodilno vlogo. Mislim, da moramo poenostaviti tudi obravnavo nefinančnih nasprotnih strank v okviru emire. Nacionalni nadzorniki vidijo, da so določeni vidiki težko izvedljivi in to vodi do razlik pri tolmačenju in to ne pomaga podjetjem ali nadzornikom v Evropski uniji. Gospod Balc je to že omenil v svojem poročilu v zvezi z drugimi področji uredbe. Unija kapitalskih trgov mora obravnavati ne samo velike projekte, kot je listinjenje, ampak tudi majhne projekte ali možnosti, ki bi jih lahko uvedli v trenutno zakonodajo, zato da bi zakonodaja bila bolj primerna za banke MSP in da bi bolj služili malim in srednjim podjetjem. Vsi govorimo o tem, ampak malo praktičnih primerov tega je v Evropskem parlamentu in v trialogih. Izuzetja za podjetja in MSP-je niso vrzeli, če se ustrezno nadzorujejo. Nekateri poslanci so zelo goreči glede zapiranja vrzeli in zaradi tega so pravila preveč toga, ki bi jih morali preučiti. In delovanje evropskih nadzornih organov, dve točki. Skrbi me, da ima komisija drugačen pristop glede pravil na drugi stopni. Zelo trdo smo delali, zato da smo izboljšali njihovo komunikacijo s parlamentom na področjih kot je MIFID. Pravila na drugi stopni se sprejemajo pod istimi členi, torej 290 in 291, zato predlagam, da Evropskemu parlamentu zagotovijo Toliko podatkov, kot jih dobi komisija. Pri MIFD smo dobili osnutke delegiranih aktov, uložili smo komentarje, s katerimi smo govorili z državami članicami in strokovnjaki in na to smo videli, kako se to razvija po različnih stopnjah. Vsaj dve fazi priprave zakonodaje smo dali skozi, v zvezi z evropskimi nadzornimi organi pa takšnih osnutkov nismo dobili. Sem del pogajalske skupine in ne vem, kakšni negativni kakšno negativno presenečenje nas čakajo. Trenutno krožijo samo govorice in eh, govorice ne preprečujejo negativnih presenečenj, ko bomo končno dobili dosjeje. Negativne ocene in zavlačevanje ne bodo nič dobrega za evropske nadzorne organe in tega si ne želimo niti mi. Druga točka je torej tudi naslednja v zvezi z evropskimi nadzornimi organi. Želimo si bolj delov v smislu enotnega pravilnika, kako bi lahko to razvili. In tudi razvil medsebojnega pregleda med različnimi nadzorniki je zelo dober. Predsednik prekinja. No, e e Gospod Ježek. Ja. Hvala lepa. Tudi sam pozdravljam poročilo. Zelo je obsežno, dobro je uravnoteženo. Posveča se MSP-jem. In povdarjam, da bi vsaka skupna ocena morala ocenjevati tudi, naprimer, dostop do financ za MSPE. Poročilo omenja, kako pomemben je konkurenčen sektor finančnih storitev v Evropski uniji. Po mojem mnenju je to zelo pomembno, glede na to, da se trgi v Aziji zelo razvijajo. Poenostavljanje finančne zakonodaja je zelo pomembno. Smo na poti kuni kapitalskih trgov in če želimo ostati v ospredju finančnih storitev, moramo opraviti še veliko dela. Vesel sem, da odstavka 24 in 25 omenjata vprašanje ekvivalence. Strinjam se, da bi sklepi v zvezi z ekvivalentnostjo tretjih držav morali biti konsistentni in koherentni moji kolegi iz Aldeja smo in jaz smo komisarju Hilu poslali sporočilo in komisar je povedal, kako težko je pripraviti skupen niz meril za ekvivalenco. Kajti vsaka referenca ima svoj namen v vsaki zakonodaji. Vseeno pa mislim, da bi morali raziskati različne možnosti za to, da bi ekvivalenco in okvire ekvivalence harmonizirali, mislim pa, da je tudi prav, da komisija to stori v tem poročilu. Veselim se že sodelovanja z poročevalcem in poročevalci v senci v prihodnih tednih. Hvala lepa. Thank you, uh, Fabio De Masi. Fabio De Masi. Ja, to nek eh, se danka ne berište še tam. Hvala lepa poročevalcu Burkhardu Balcu za prvi osnutek ne morem ostati do konca, se opravičujem, sem leteči član moje skupine nocoj in še druge obveznosti me čakajo. Povedati sem želel, da lahko sprejmemo določene vidike tega poročila, naprimer ocena stanja, obstoječega stanja na finančnih trgih, to je v redu, ampak eh, paziti moramo na vrzeli v tej uredbi. Ne smemo pa se v to spustiti z filozofijo, kaj bi lahko izbrisali, kaj je odveč. Drugič, prav tako menimo, da je dobro, da se poročilo pripravi, da se ugotovi, da obstajajo prekrivanja, da obstajajo določene kompleksnosti, ampak eh, temeljni problem uredbe finančnih trgov je, da so finančni trgi preveč zapleteni, da je treba zmanjšati zapletenost na finančnih trgih. Drugič, menimo, da je zelo pomembno, da je prva prednostna naloga finančna stabilnost in eh, vidimo tveganja, da si sicer prizadevamo za boljšo upravo, ampak potem bi to lahko vodilo v težave uradniki bodo zadeve lahko lepo izračunali, ampak kakšni so stroški tega, da ne bomo več imeli ustrezne stabilnosti. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo potem. Naprimer, kakšni birokratski stroški bodo iz tega nastali. In poleg tega menimo, da je pomembno, da upoštevamo, da so se finančna pravila za enkrat posvečala na mikropodročje, naprimer na posamezna izpostavljenosti bilanc stan posameznih bank. Nismo pa toliko upoštevali sistemskih tveganj. To zadeva vidik unije kapitalskih trgov. Moje stališče je jasno. Sam sem skeptičen do tega, financiranje kapitalskih trgov je dopolnilni instrument. V Evropi pa imamo bolj bančno osredotočene sisteme, to ima veliko prednosti za varno in od kriz neodvisno financiranje. Po našem mnenju ne gre za pomankanje financiranja. V Financial Timesu je bil pred kratkim objavljen članek, kjer je sodeloval tudi Siemens in Siemens je dejal, da ne gre za pomankanje finančnih eh, instrumentov, ampak za premajhen promet. Spodbujati moramo pripravljenost na financiranje, stabilizirati moramo povpraševanje. Še vedno verjamemo, da je ta pojem konkurenčnosti, ki se pogosto pojavlja, pomemben, vendar moramo biti pazljivi. Govorimo o konkurenčnosti in s tem minimo na visoko rast. To ni cilj sam po sebi. Pri financiranju podjetij, naprimer na področju bank, bi potrebovali decentraliziran sistem. V Nemčiji imamo izkušnje, ko so te varčevalnice dobro prešle krizo in eh, zaključil bom pozitivno, namreč obstaja en vidik, ki me je prepričal, gospod Burkhardt, piše, da moramo paziti na ločevanje med delegiranimi in izvedbenimi akti in da se ne smemo odpovedati svoji zakonodajni vlogi in tukaj ga seveda podpiram. Hvala. Thank you, Sven Giegold. Hvala, Sven Giegold. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala Burkardu Balcu za njegovo poročilo. Nekaj točk, kjer se z njim strinjamo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli preverjanje sorazmernosti za posamezno zakonodajo na številnih področjih uredbe finančnih trgov, vidimo neželene učinke to so mali in dolgočasni akteri in ti akteri imajo preveč birokratskih stroškov in birokratskega napora zaradi nadzora. In mislim, da bi bilo dobro, če bi strukturno zadeve počistili. Zadev nismo namenoma zapletli tako in poveri, preveriti moramo, ali bi v zakonih morali uvesti neko načelo sorazmernosti med nadzorniki in nadzorovani. kar zadeva relationship banking, enaka tveganja in enaka pravila za enaka tveganja, to je smiselno. Tukaj se lahko pridružim Kay Swinburne, mislim, da si moramo natančno pogledati, kako bi lahko ohranili svojo demokratično pravico pri tem. Zadeve so res eh, ušle izpod nadzora, to si moramo dobro pogledati. Poročilo bomo poskusili dopolniti z različnih vidikov. In uh, eno vprašanje se pojavlja, tukaj se strinjam s socialisti, namreč vprašanje je, ali smo dosegli, da finančni sistem zdaj bolj služi realnemu gospodarstvu kot prej. Ali pa smo dosegli, da več od tega, kar se pridela, tako rekoč, konča v rokah vlagateljev. Žal je še vedno tako, da imamo zelo baročni finančni sistem, ki je zelo drag In to veliko stane vlagatelje, kot tudi realno gospodarstvo. Mi pa si želimo finančni sistem, ki bi služil realnemu gospodarstvu, ki bi nosil donose vlagateljem. In to potrebujemo. Ne moremo imeti finančnega sistema, ki bo donose zagotavljal bankam, zavarovalnicam in tako naprej, ne pa tistim, ki so si to zaslužili. Naslednja točka je, da menimo, da je zakonodaja preveč zapletena. Že sama količina je skoraj nepregledna, zato mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bi zagotovili več reda. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli knjigo o zakonodaji na finančnih trgih, tako kot imamo na področju zaščite potrošnikov. Prejšnji parlament je že imel razprav na to temo. Govorili smo tudi o bančništvu v senci. Banke v senci so dejansko akteri, ki imajo enako izpostavljenost tveganju, ne spoštujejo pa pravil. Zanima me, kaj se dogaja s tem, zanima me, kaj komisija počne na tem področju, kaj se dogaja na ravni FSB-ja in G20. To moramo preučiti. Prav tako moramo ugotoviti, da je skupni trg regulativno dosegel korak naprej, ampak eh, gledano realno je skupni trg na slabšem položaju kot pred krizo. V zakonodaji imamo zelo veliko izjem, nekatere so dobro utemeljene, druge pa seveda ne. ECB nas je opozorila na to, tudi s tem se moramo ukvarjati, zato da bo skupni kapitalski trg, skupno valuto bolje deloval. Na nekaterih področjih imamo še naprej zelo veliko koncentracije. Na trgu imamo bonitetne agencije, poskušali smo jih regulirati, poskušali smo tudi razbiti to koncentracijo in to tržno moč. Ne vem, ali smo kaj dosegli, številke, ki jih imam jaz, kažejo, da ne. Želimo si poštenega konkurenčnega tekmovanja, ampak uh, pogledati se moramo, kje nismo bili uspešni. Na koncu še nekaj, gre za prečno vprašanje. Želimo si vzdržne naložbe, finančni trg mora biti ekološki, mora biti vzdržen, trajnosten, zato da bo kapital šel v prava področja, ki so primerna za prihodnost. Zato si želimo tudi, da bi govorili o tem. Veselim se že sodelovanja. Hvala. Thank you, uh, Stephen Wolf. Hvala, Stephen Wolf. Hvala, gospod predsednik. V zeleni knjigi govorimo o izgradnji. v nekapitalskih trgov. In to ne bi bila prioriteta Evropske unije, še bolj pa to, da moramo zagotoviti službe v Evropski uniji. Vlagati moramo v podjetja in v infrastrukturo. S tem se seveda lahko strinjam. Rešitev je v tem, da okrepimo investicije tako, da izgradimo unijo kapitalskih trgov in kapital izboljšamo. V drugem dokumentu, kjer je nekakšen preliminarni razmislek, pa piše, da cilj pri doseganju unije kapitalskih trgov zajema tudi odpravljanje fragmentiranosti notranjega trga, potem tudi dostop do financiranja za MSP-je. Potem na strani ponudbe eh, tudi to treba urejati ter odpraviti izkrivljanje trga pri izvajanju nekaterih projektov. Unijo kapitalskih trgov potrebujemo v združenih državah, namreč pri srednje velikih podjetjih vidimo petkrat več financiranja kot v Evropski uniji. Glede na to, da sem prebral ta poročila, mi dovolite, da povzamem, kakšni so moje sklepi. In a, eh, sam moram povedati, da bi z lahkoto res lahko vlagal na te trge. Sam sem tudi imel nekaj izkušenj s tem me pa zelo skrbi določen pristop. Primerjava z združenimi državami ni primerna, saj ne moremo kopirati njihovega sistema. To je narobe že v samem izhodišču. Prvič, Evropska unija zajema številne odlične države članice z briljantnimi ljudmi, vendar pa Združene države Amerike predstavljajo eno državo z eno nacionalno identiteto in z enim sklopom pravile in določbe zakonodaje. In seveda, če želito, želite uporabljati tak sistem, morate nekako težiti tudi k Združenim državam Evrope. Tukaj gre za filozofsko vprašanje, ki pa ni odraženo v tem dokumentu. Drugič, rešitve, ki so ponujene, ne bodo vedno pomagale MSP-jem, kot bi to lahko pričakovali. MSP-ji seveda se lahko obrnejo na bančni sektor in veliko dosežejo, vendar pa veliko bančnega sektora ne vlaga v evropska podjetja. Ne nujno zaradi tega, ker podjetja ne bi bila tega vredna, vendar pa je tveganje Evrope ravno to, da je veliko teže investirati, ter dolgoročna pričakovanja so veliko bolj nepredvidljiva. Teh rešitev ni mogoče uporabljati eh, le za uporabo v nje kapitalskih trgov. Pa še nečesa se moramo zavedati. Predlogi, in seveda priznam, da te predloge šele preučujemo, povzročajo težave za MSP. In tukaj bi citiral Džurja Farašana, ki je vodja nemškega bančnega združenja. Govori o tem, da so stroški v smislu sodnih postopkov za bančni sektor zelo veliki v tem primeru. Pa tudi eh, sektor majhnih in srednjih velikih podjetij ne bi mogel rasti. Obveznice manjše, eh, v manjši količini od 10 eh, milijonov evrov ne bi mogle biti zanimive. Tako se že ločujemo oziroma se ločujemo od zamisli unije kapitalskih trgov, ko želimo reševati MSP-je. Še nekaj me skrbi v povezavi z enim razdelkom razvojnega dokumenta, kjer govorimo o domačih naložbah v kapitalske trge. To me skrbi, saj se zdi, da želimo spodbojati gospodinstva, da ne vlagajo depozitov v banke, ki so bolj ali manj varne, razen če ste na Cipru, ko je situacija precej drugačna. Ampak gre tukaj za investicije v sisteme, ki morda vključujejo tudi listninjenje. In ravno zaradi tega se je izgubilo zelo veliko kapitala, ljudje so veliko denarja izgubili med gospodarsko krizo. Povečati je treba torej kapitalske stroške in tako dalje. Vzpostavite pa je treba okvir, oziroma skušamo vzpostaviti okvir, kjer bo običajni državljan ogrožen in v tem primeru bomo morali veliko vlagati v to, da jih bomo zaščitili in, tem, in tako se bo do njihove naložbe oziroma teža njihovih naložb zmanjšala. To smo vam pripomnili. Najlepša hvala, Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod predsednik. to je zelo dolgi naslov poročila, ampak vsebina je zelo pomembna za sektor financ v Evropi. Gre za oceno stanja pri zakonodajnih pobudah, gre pa za oceno tudi ex ant in ex post. Hvala poročevalcu, to je zelo pomemben korak. Mislim, da je. Dobro, da je koordinator ELS-a prevzel ta dosje, kajti dosje je zelo pomemben in tudi zelo obsežen. Poročevalec se zauzema za boljšo upravo, to je tema celotne Evropske unije, tudi predsednik komisije govori o tem in tudi podpredsednik govori o tem in vse skupaj kaže, kakšne korake naprej smo dosegli na področju finančne zakonodaje, to podpiram. Gre za vsakoletno preverjanje enotnosti in koherence, pa tudi vsakoletno preverjanje uravnoteženosti, kar zadeva mala in srednja podjetja in petletno kvantitativno in kvalitativno ocenjevanje celotnega stanja. To je zelo dobro, oceniti moramo tudi časovni vidik, pristop komisije, da bi do konca naslednjega leta pripravili oceno učinka. To se mi zdi zelo pomembno. Vsi sektori finančnega trga bi morali biti podvrženi pregledu, to je zelo pomembno, o tem smo danes večkrat govorili. Ta sektor je zelo zapleten, zelo nepregleden. Preverjanje vseh sektorjev na finančnem trgu je zelo pomembno, zato ker je treba preučiti tudi učinke na realno gospodarstvo. Prejšnji govorniki so že povedali, da se lahko primerjamo z ZDA, ampak v ZDA imajo MSP petkrat več kapitala iz kapitalskih trgov kot v Evropi. Če si ogledamo obdobje 2008-2014, lahko vidimo, da so MSP dobili 90 milijard več oziroma bi imeli 90 milijard več, če bi imeli drugačna pravila in to bi bilo zelo pomembno za zaposlovanje in delovna mesta. Zelo pomembni so tudi učinki in tudi kanali, ki zagotavljajo kapital za realno gospodarstvo. Zelo pomembno je, da se to upošteva v poročilu. Pravila morajo biti bolje zastavljena, to lahko podpiram in seveda se moramo posvečati tudi na finančno stabilnost, zaščito potrošnikov in globalno konkurenčnost. Globalna konkurenčnost je pomembna, tudi to smo danes že slišali, kajti evropske finančne institucije so v mednarodni konkurenci in v tej mednarodni konkurenci mora tudi ostajati in ustrajati. Vse skupaj treba upoštevati, ker smo pač eh, tukaj, da zaščitimo potrošnike in prepričana sem, da bo poročilo sprejeto z veliko večino. Hvala. Uh, have, uh, Hvala. Še trije govorniki nas čakajo. Prosim, kolegi in kolegice, da se držite omejitve minute in pol. Saj smo že prekoračili nekoliko načrtovane časovne omejitve in tudi ne vidim, da bi me kdo lahko nadomestil kot predsedujoči. Sam se moramo držiti še enega sestanka. Nina Gil, najprej. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za dobro poročilo, ki ga večinoma podpiram. Obenem se strem tudi s tem, kar je povedal kolega Paul Teng. Potrebujemo doslednost med različnimi akti finančne zakonodaje. In s tem se moramo soočiti. Skrbi pa me tudi vtis, ki nastaja ob razprave z finančnimi strokovnjaki. Zdi se jim, da gre tukaj za omilitev zakonodaje. Sama pa si to razlagam kot izpopolnjevanje te zakonodaje. Tukaj ne gre za nekakšen proces deregularizacije. Imamo nekaj pomislekov glede letnega preverjanja. Zanima me, kako praktično izvedljivo je to, je pa to zanimiva zamisel, ki jo je treba tudi raziskati. Najbolj pa se strinjam s tem, da potrebujemo izvajanje te zakonodaje. Vmerno pa se moramo izogniti eh, tudi nekaterim zapletom. To je namreč nekaj, kar nam preprečuje to, da bi Unija kapitalskih trgov na polno zaživela. Hvala, Nina. Gospod Hokmark. Najlepša hvala. Najprej bi se odzval na pripombo gospoda Wolfa. da če bo gospod eh, Corbyn kdaj izvoljen kot premijer, mislim, da bo hrpenel po zakonodaji, ki bi uredila evropske finančne trge. Glede razmisleka bi se zahvalil poročevalcu, ne samo zaradi tega, ker je naš koordinator, ampak ker nam daje tudi dobre temelje za nadaljno razpravo. Pridružujem se njegovemu stališču in usmeritvi dobro bi bilo, da bi se analize lotili z bolj makroekonomskega vidika. Ali smo se finančnih trgov lotili tako, da nam bodo zagotovili naložbe, ki jih potrebujemo v Evropi? V številnih uredbah smo stvari še otežili. Včasih je bilo to še prelahko storiti, zdaj pa se soočamo s težavno situacijo, o tem se moramo pogovoriti. Obenem moramo biti kritični glede tega, kaj smo storili in kaj smo dosegli. Ali je bilo vse dobro, smo storili preveč, ali bi lahko storili kaj manj in ali kaj še manjka. Obenem se moramo zavedati, da je tudi stabilnost v naših trgov odvisna od gospodarske rasti. V nekaterih delih Evropske unije finančni trgi zelo dobro delujejo in to moramo porabiti kot zgled, le za pet sekund sem eh, prekoračil to intervencijo, to je zelo malo za ta odbor. Se upravičujem, vendar eh, moram nekako izračunati eh, te minute za čas govora, je pa seveda vse odvisno od tega, kdaj začnemo računati. Analiz izvoli. Uh, No, veseli me, da slišim zaupanje oziroma samo zavez gospoda Hukmarka, da bo moja politična stranka zmagala na naslednjih volitvah v Združenem kraljestvu. To si bom vzela kot spodbudo. Tako kot ve on, kot je tudi gospod Hukmar, da je to, da je Unija kapitalskih trgov eden glavnih razlogov, zakaj Združeno kraljestvo podpira to, da ostanemo v Evropski uniji strinjam se z večino tega, kar je navedeno v poročilu in eh, zahvaljujem se tudi poročevalcu za številne zanimive in koristne informacije. Ko gre za naš pristop glede uredbe v finančnih trgih, mislim, da manjka nekaj, kar je zelo pomembno. Načelo transparentnosti. To je bistvenega pomena v smislu ustvarjanja zaupanja tistih, ki sodelujejo na tem trgu, pa tudi zaupanja javnosti. To je zelo pomembno tudi za učinkovitost dodeljevanja. Uh, to moramo upoštevati bolj kot ta trenutek. V poročilu zaenkrat nič ne piše o tem. Pa še drugič, veliko smo se pogovarjali o MSP-jih danes, pa tudi o možnostih za spreminjanje zakonodaje pri njihovem dostopu do financiranja. Te razprave moramo povezati tudi z drugimi razpravami glede podpore podjetjem. To, kar največkrat slišimo od naložbenikov, je to, da MSP niso nujno pripravljeni za naložbe. Imamo tudi program Evropske unije v obliki programa COSME, ki lahko pri tem pomaga, tako da res moramo povezati te različne možnosti. Najlepša hvala, zdaj pa znova poročevalec. Gospod Balc. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala kolegicam in kolegom za njihove komentarje. Nekateri komentarji so bili pozitivni na določenih mestih. To moramo še razpravljati, veliko komentarjev bi lahko podal, ampak jih ne bom, zato ker nimamo časa. Zato samo nekaj ključnih komentarjev. Analiz Dodds je omenjala preglednost, o tem lahko še govorimo, na tem lahko še delamo. V uvodni izjavi sem povedal, da je to za mene zelo pomembno, Zato mislim, da sem pripravljen na to brez težav. Veliko kolegic in kolegov je govorilo o malih in srednjih podjetjih. Mislim, da si to v mojem poročilu zasluži posebno pozornost. določene teme, mali projekti so zelo pomembni, o tem smo že govorili, dostop do financiranja za te MSP-je je pomemben, kakor je povedal Peter Ježek. Mislim, da je to bistvo, o čemer moramo govoriti. Strinjam se z gospodom Tangom, da je treba potegniti črto. Jasno je tudi to, da je Nina Gil povedala, da moramo zadeve dodatno izboljšati in da ne govorimo samo o deregulaciji. To ni rdeča luč, ne, svetimo z rdečo lučjo, ampak na koncu si želimo pač pogledati, kaj bi na koncu lahko dosegli. Zakonodajo lahko, prav gotovo, izboljšamo, preveriti moramo, kje in kako. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da govorimo o delegiranih in izvedbenih aktih. Gospod Damazi je govoril o tem, to je gradnik in gradbišče, ki ga imamo. Gradbišče je precej obsežno in še v zvezi s tem, kar je rekel Sven Gigold, sorazmernost in preverjanje sorazmernosti je zelo pomembno. V poročilu moramo prav gotovo nekaj pozornosti nameniti tudi temu, kajti zakonodaja je zelo zapletena. Mislim, da si ti rekel, da je celo preveč zapletena. In še tema, ki mene zanima in kjer imam jasna mnenja in sicer gre za bančništvo v senci. Sam govorim o gospodarstvu v senci. Mislim, da moramo tukaj preveriti, kako daleč je zakonodaja na tem področju, sam pa imam svoje pričakovanja in mislim, da bo to ena pomembnih tem v tem mandatu, torej kako bi lahko zagotovili nekaj pravil za to področje. Še kratek stavek gospodu Wulfu. V svojem poročilu nisem govoril o tem, da bi Evropska unija morala biti neke vrste zvezdna država kot ZDA. Morda ste me razumeli narobe. To je čisto druga tema. Dva druga odbora sta v parlamentu pristojna. Zato, kar zadeva časovnico za preverjanje Tudi o tem sem pripravljen govoriti z kolegicami in kolegi v odboru. Zavesno pa sem se odločil za tak predlog, zato ker menim, da moramo poskusiti na koncu dobiti nekaj trdnega. Signal na koncu tega poročila mora biti, da smo opravili dobro delo in da zahtevamo študijo, strani komisije in to bo dober signal v smeri komisije, kajti komisija je pripravljena to študijo tudi izvesti. To je vse. Hvala, gospod predsednik. Thank you very much. Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem poročevalcu. Prebral bom še kaj nas čaka. Rok za predloge sprememb 24. september, obravnava predloge sprememb 13. oktober, glasovanje v odboru EKON 9. ali 10. novembra. Naslednji sestanek odbora EKON bo 22. septembra ob 9. zjutraj. Najlepša hvala, sestanek je končan.